počinanja. Tako. Mislim, da bi morali z to spremembo začetka eh, drugega dela seje začeti šele v naslednjem mandatu. Mi smo se že navadili, da se začenja ob 15. in eh, kot vidimo, se vsi držijo tega načela. Tako da nekoliko zapoznelo, pa vendar mislim, da bodo poslanci počasi prikapljali, mi pa tudi ne moremo ne vem kako dolgo čakati. Tako da, kot običajno, so nas naši tolmači prosili, to, da vam preberejo sporočilo. Lepo prosimo, če to lahko storite. Izvolite. Očitanje Tromačeve z obžalovanjem obveščamo, da delovni spor okrog novih delovnih pogojev še vedno traja in že v svojem tretjem tednu, kljub številnim popuščenem z naše strani, uprava parlamenta še vedno ni naredila nobenega poskusa, da bi vzpostavila stik z nami, da bi rešili ta spor. Kot rezultat tega vas z obžalovanjem obveščamo, da ne bomo dovoljevali nobenih podaljškov sestankov in da se bo tolmačenje končalo natančno ob 18. uri in 30, kot predvideno. Hvala lepa. Najlepša hvala. To pomeni, da moramo še nekoliko bolj pospešiti delo, kot je tu zapisano. Nas sedaj čaka izmenjava mnen z odborom Agri. To je naslov, ki velja za komisarja Andriju Kakisa, našega gosta danes tu. Lep pozdrav, veselina, da ste tu. Mislim, da ste nas zadnje čase nekoliko zanemarjali. Ne vem, kdaj ste bili zadnjič tu pri nas. Morda je moj spomin kriv. Ampak vsekakor se veselim, da ste tu. No, kar zadeva temo današnje razprave, te teme so različne o marsičem se lahko pogovarjamo. Gre za vprašanje zdrave živali, zdrave rastlin, gre za zanesljivo skrbo eh, s hrano, kakovost hrane, novi delegirani akti, kar zadeva zdravje rastlin in kar zadeva fitofarmacijska sredstva. Potem je to tudi vprašanje dobrobiti živali v času transporta. Tu imamo tudi sporočilo gospoda Dormana iz EKR imamo tudi poročilo, ki se pripravlja skupaj z odborom za promet in z odborom za okolje. Imeli naj bi tudi poseben preiskovalni odbor. Mi smo menili, da je to vsekakor področje pristojnosti Agri in da bomo hitreje razrešili problematiko v v tem kontekstu upoštevajoč seveda vse standarde. No, vsi se zauzemamo za visoke standarde dobrobiti živali v času prevoza. Dobro bi bilo, da se ne prevaža živih živali, temveč da se prevaža živali raje klavne polovice, no ampak vsekakor mislim, da lahko storimo marsikaj za izboljšanje transporta živali. Potem je tu tudi vrsta povezanih problemov eh, in sicer varnost hrane, odnosi s tretjimi državami, kot nedvomno veste, je delegacija našega odbora upravila obisk v Braziliji, sistematičen kontakt imamo s tudi generalno direkcijo za uh, zdravje, GD Sante in uh, gospod generalni direktor in njegovi sodelavci redno sodelujejo na naših sestankih, za kar smo hvaležni. Torej, gospod komisar, kar takoj vam eh, predajam besedo, kasneje nedvomno pridejo vprašanja strani koordinatorjev in potem bodo na vrsti še vprašanja in komentarji poslank in poslancev. Kot rečeno, malce zamude, tako da prosim, če smo lahko kar se da hitri. Najlepša hvala, gospod komisar. Izvolite. Najlepša hvala, dragi člani. Ta letni dialog oziroma ti dialog logi, ki potekajo vsako leto, so zelo pomembni, z njimi lahko ovrednotimo in merimo doseženo in lahko tudi razmislimo o zelo pomembnih zadevah, ki so se pojavile v zadnjih dvanajstih mesecih. Te razprave pa tudi izražajo našo poglobljeno sodelovanje na področju varstva hrane, dobrobiti živali, zdravje rastlin. Res najlepše hvala, da ste me povabili na zasedanje vašega odbora. Danes bom govoril o zelo pomembnih zadevah za vaš odbor, za komisijo, pa tudi za državljane Evropske unije. Čisto na začetku pa bi želel omeniti nedavno sprejeto izvedbeno uredbo o prostovoljnem označevanju porekla, pri označevanju živil, kaj namen te nove zakonodaje. S njo bomo poskrbeli za to, da se oznaka porekla ne označi na takšen način, da bi zavajala potrošnike. S tem se bodo ustvarili tudi enake pogoji za industrijo in tudi s to zakonodajo bomo lahko bolje ozavestili potrošnike o poreklu živil. Določene države članice so to že storile in bodo komisiji poročale o delovanju takšnega prostovoljnega označevanja in njegovega vpliva na enotni trg. Potem pa bo komisija vse to preučila. Treba povedati namreč, da gre za zelo delikatno vprašanje. Evropska unija ima zelo strogo zakonodajno področju dobrobiti živali in zdravja živali. Kljub temu pa se vsako leto soočamo s številnimi boleznimi. Vi ste tudi kmetovalci, zato tudi veste, da moramo dosledno izvajati vse te ukrepe. Naš odziv mora biti usklajen, strateški in Zelo hitro se moramo odzvati. V primeru olčnega ožiga je Evropska unija sprejela dosledne ukrepe in vas je tudi sproti obveščala. Tako smo seveda zavarvali tudi ozemlje Evropske unije, pa res zapotrebujemo hitrejše upravne postopke v vseh državah članicah Evropske unije. Enako velja tudi za afriško prašičjo kugo, ki ogrožja prašičerijo v vseh državah članicah, ne samo v tistih, ki jih je neposredno prizadela. Komisija je potem tudi sprejela zelo stroge ukrepe omejevanja premikov živih prašičev po Evropski uniji. Poleg tega pa smo tudi tesno sodelovali z ostalimi mednarodnimi partnerji. Je pa res, da moramo sodelovati tudi z lokalno skupnostjo, pa tudi z vsemi deležniki, tako da bomo lahko ustrezno izvajali vse nadzorne ukrepe. To zlasti velja za nepriljubljene ukrepe. Treba pa je tudi bolj ozavestiti lovce, zlasti v primeru afriške prašičje kuke. In v ta namen smo tudi marca tega leta v Sofiji organizirali posebno kom konferenco skupaj s komisijo in skupaj z bolgarskim predsedstvom. Naši ukrepi pa služijo skupnemu dobremu, kajti če ne bomo sprejeli teh ukrepov, bo naše kmetijstvo in tudi naše gospodarstvo ogroženo. Res je, da so to veliki izzivi, lahko pa so tudi priložnosti za izboljšanje. Recimo lahko omenim, da samo goljofijo shranila, smo bili priča krizi z fipronilom in marsikaj smo se tudi naučili iz te krize. Sedaj so naši mehanizmi močnejši in bolj odporni. Kaj smo spremenili na področju Evropske unije? Še naprej izvajamo akcijski načrt, ki je bil sprejet po ministerski konferenci. Komisija s svojimi službami sedaj sodeluje pri treh mrežah. Imamo mrežo za upravno pomoč in sodelovanje, imamo tudi sistem RASFF in tudi sistem za preprečevanje goljofajovanja s hranjem. Vse smo združili v eno orodje, ki bo pripravljeno ob koncu tega leta, kakor smo tudi načrtovali. Poleg tega pa tudi posodabljamo obstoječo zakonodajo, lahko omenim tudi novo uredbo po uradnem nadzoru. Že od aprila naprej se težave članica pogovarjajo o novem besedilu te uredbe, pa res da. Noben sistem ni popoln, še vedno se bomo potrudili in izboljšali celotni sistem, ampak vse te spremembe bodo pozitivno vplivali na varstvo in zdravje rastlin in dobro bičivali. Kaj pa vloga držav članic? Poglejmo si samo uporabo sistema za hitro odzivanje na področju hrane in krme in tudi upravna pomoč in sodelovanje. Zato so odgovorne države članice. Po drugi strani pa seveda komisija poskrbi za to, da si države članice redno izmenjajo pomembne informacije. Države članice igrajo tudi zelo pomembno vlogo na področju spremljanja ostankov in se zelo hitro odzivajo na morebitna tveganja. Se pravi, komisija zelo dobro sodeluje z državami članicami. Dragi člani, standardi varstva hrane v Evropski uniji pa veljajo tudi za mednarodne partnere, ki hočejo uvažati svojo hrano v Evropsko unijo. Evropska komisija je sprejela vse ustrezne ukrepe za zaščito našega zdravja. To zlasti velja v zvezi z mesom iz Brazilije. Ko smo ugotovili, da je prišlo do goljufi v Braziliji, je komisija takoj sprejela zelo stroge ukrepe glede izvoza tega mesa iz Brazilija. Poleg tega smo tudi postrili nadzore uvoza na mejah. Digi Sante pa je še od lani v Braziliji opravil dve presoji, dve reviziji, sedaj pa opravlja inšpekcijski pregled na področju ostankov veterinarskih zdravil v Braziliji. 8. maja smo prepovedali izvoz živil iz 20 brazilskih obratov. Sam sem se tudi pogovarjal z brazilskim ministrom za kmetijstvo in mu tudi zagotovil, da bo Evropska komisija sprejela še dodatne ukrepe, če bo to potrebno. Enako velja tudi za naše sodelovanje z Mehikom. Sprijeli smo nov posodobljen globalni sporazum, ki sedaj vsebuje posebno poglavje, ki je namenjeno sanitarnim in fitosanitarnim ukrepom. Komisija bo potem tudi temeljito ocenila zmogljivost mehiškega sistema, zlasti glede govedine, tako da bomo potem res poskrbeli za to, da bo uvoz govedine v Evropsko unijo izpolnil vsa merila in da ne bomo v tej govedini našli nobenih ostankov spodbojevalcev rasti. Poleg tega bi vam rad tudi povedal, da sedaj komisija sodeluje s Kitajsko, pri tem pa tudi upoštevamo načela regionalizacije. Sodelujem tudi z komisarjema Hogan in Malmström in želeli bi tudi prepričati Kitajsko, da bo upoštevala vse mednarodne standarde. Svetovne organizacije za dobrobit živali komisar Hogan je pred kratkim bil tudi na misiji na Kitajskem in je tudi zaprosil Kitajsko za dostop naše govedine do njihovega trga. Enako je storil tudi podpredsednik Katajn in tudi sam bom kmalu obiskal Kitajsko in ustreznim ministrstvom bom tudi poročal o robustnosti naših sistemov. Je pa res, da nas čaka še kar nekaj dela, moramo sprijeti še 12 ukrepov v okviru strategije za dobrobit živali. Moram vam danes povedati, da smo zaključili že skoraj vse tri ukrepe, so bili nujni za uveljavljanje evropske zakonodaje. Omenim lahko samo priporočilo o dobrobiti prašičev, ki je bilo sprejeto leta 2016, smernice za prevoz živali z leta 2017 pa še študija o najboljših praksah za varstvo živali v času njihove usmrtitve z leta 2017. Poleg tega je komisija sprijela še šest poročil na tem področju. To pa tudi nakazuje, da je Evropska unija v ospredju vseh prizadevanj na področju dobrobiti živali in standardov ostalih pet poročil pa je omejeno na tehnična vprašanja, zlasti za kol goveda. Lahko pa tudi omenim posebno platformo za dobrobit živali, ki je bila vzpostavljena leta 2017. Marca letos pa je komisija tudi imenovala prvi referenčni center za dobrobit živali. Sedaj pa bom spregovoril o zelo pomembni zadevi. Vse veste, Evropska komisija je sprejela lani poleti Evropski akcijski načrt za boj proti, proti mikrobni odpornosti. Poročilo je tudi objavljeno na naši spletni strani in ga bomo tudi redno posodabljali. Sam pa se tudi veselim, da poročila Evropskega parlamenta v zvezi s tem akcijskim načrtom. Skupaj se moramo boriti proti, proti mikrobni odpornosti. V ta namen je Evropska komisija z vašo pomočjo tudi zaključila razprave o najprej uredbi o veterinarskih zdravilih in uredbi o o medicirani krmi. Včeraj smo imeli tudi zadnji trilog in rad bi se zahvalil poročevalki, ki je opravila res izjemno delo. Kot sem že na začetku povedal, nobena zakonodaja, noben sistem ni popoln, brez pomankljivosti in mi bomo vse pomankljivosti poskušali odpraviti in se bomo seveda tudi naučili iz naših napak. Aprila je komisija tudi sprejela predlog o preglednosti in trajnosti ocene tveganja v prehranski verigi. Zato, da bi vse izboljšala in odpravila pomankljivosti. Namen tega predloga je, da bi ciljno prenovili splošno zakonodajo na področju živil in da bi tudi spremenili določene sektorske zakonodajne akte. Ta predlog sem predstavil državam članicam v okviru sveta AgriVish in tudi odboru Envi letos aprila. Poleg tega pa smo imeli tudi številna posvetovanja, pri tem lahko omenim tudi odprti javni posvet z našim vprašalnikom, ki je trajal kar 8 tednov. Poglejmo si namen in vsebino tega predloga. Najprej bomo seveda povečali preglednost, tako da bodo državljani in znanstveniki imeli dostop do ključnih informacij. Ki bo objavila EFSA, potem bo tudi izboljšal kakovost in zanesljivost znanstvenih študij, ki se uporabljajo v oceni tveganja. Poleg tega bomo s tem predlogom tudi povečali in izboljšali udeležbo držav članic v sami strukturi upravljanja EFSE, predtem pa ne bomo posegali v neodvisnost EFSE. In s tem predlogom bomo tudi okrepili komuniciranje o tveganjih med komisijo EFSE, državami članicami, deležniki in javnostjo. Ta predlog bo predvidoma sprijet do naslednje pomladi. Pri tem pa seveda moramo računati na vašo pomoč. Dragi člani, najlepša hvala za vašo pozornost. Sedaj pa upam, da bomo imeli zelo zanimivo razpravo. Hvala, gospod komisar po običaju koordinatorji dve minuti vsak. Albert, po dve minuti. In kot prvi, kot rečeno, Albert, gospod Des. Ja, Hvala za besedo, predsednik. Hvala tudi komisarju. Hvala, da ste nam poročali o delu komisije. Na začetku naše predstavitve mi še ni bilo tukaj, vem pa, da ste opravili res izjemno delo in zato bi se vam rad tudi zahvalil. Zelo pozorno spremljam vaše delo na tem področju. Ne res me veseli, da upoštevate vedno interese kmetijstva in gospodarstva. Prez... Od samega nastopa vaše funkcije to počnete. Omenili ste protimikrobno odpornost, sam sem si pogledal tudi statistične podatke iz Nemčije. In ja, marsikaj lahko storimo z ustreznim naborom ukrepom. Leta 2011 smo v Nemčiji. Omejili uporabo antibiotikov politiko, se pravi v štirih letih iz 1760 na 800 ton. To smo zmanjšali z ustreznimi ukrepi, potem pa še humana medicina, tudi tukaj bi lahko marsikaj storili. Vsi vemo, da se v humani medicini uporablja preveč antibiotikov. Res bi si želel, da bi tudi komisija na tem področju kaj storila in sprejela tudi ustrezne smernice glede uporabe antibiotikov, tako da ne bo potem samo kmetijstvo izpostavljeno kritikam glede pretirane uporabe antibiotikov. Glede trgovcev, se popolnoma strinjam z vami. Oktober 2010 smo v Evropskem parlamentu v Strasburgu se tudi odločili, da bomo dovolili uvoz kmetijskih izdelkov, če se bodo upoštevali vsi evropski standardi za okolje, za dobro biti živali, za zdravje rastlin. Ta odločitev je bila zelo pomembna za vse in lahko jo tudi uporabljate v vaših trgovinskih pogajanjih z tretjimi državami. Tako da bomo v Evropsko unijo res spustili samo tista živila, ki upoštevajo naše visoke standarde. Na koncu pa bi seveda rada dejal, da vam zaupam. Oui, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod, eh, predsedujoči, eh, hvala lepa gospodu komisarju, da se nam je danes eh, pridružil. veliko skupaj delamo in, zato tudi dobro poznamo vsebino in, vemo, kaj je v igri. Najprej naj se vam zahvalim, da ste, to tudi izpostavili in naj povem, da so, ukrepi, ki gredo v smeri izboljšanja zakonodaje na področju prehrane, so zelo zanimivi. Včeraj smo v drugem odboru že imeli izmenjavo mnen na to temo, na temo pesticidov in tudi tam smo imeli razpravo, izboljšave in uh, na splošno lahko rečem, da je prehrana resnično zelo pomembna za naše delo. In to je tudi v osrčju razprave v naših družbah. Prehrana, zdravje in kmetijstvo je bilo treba povezati in to ni bilo lahko, ampak mislim, da smo sedaj to dosegli. In to pomeni, da moramo biti zelo resni, zahtevni pri našem delu in to je sedaj tudi že prisotno v vsakdanjem življenju. Zavedamo se pomembnosti za prehrano, za zdravje. To je res sprememba, ki se jo vedno bolj zavedamo. To je tudi vedno bolj prisotno v našem vsakdanjem življenju. Na to bi se osredotočil na preglednost, kajti to je ključnega pomena pri tem, kar nam predlagate. Zanima me, v kolikšni meri vaši predlogi lahko izboljšajo preglednost znanstvenih študij, eh, ki nam na to omogočijo tudi um, eh, presojo eh, teh ukrepov. Na to drugo vprašanje zanima me, ali bomo imeli dostop do teh eh, tajnih informacij, kakšen bo nadzor, ki bo eh, uporabljen za laboratorije in ali se bo to odvijalo na evropski ravni. In na to še zadnje vprašanje, kako komisija namerava izboljšati delo EFSE, kako nameravate izboljšati upravo EFSE, eh, ali nameravate nameniti njenemu delu več eh, sredstev, kako nameravate izboljšati eh, komunikacijo na področju tvegan na ravni Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala za besedo. Hvala tudi komisarju za vašo predstavitev. Govorili ste o tem, da je treba zagotoviti varno hrano našim državljanom v Evropski uniji. Omenili ste tudi, da Evropska komisija stori vse v svoji moči, da nimamo hormonov rasti v uvoženem mesu. Poleg tega pa ste tudi omenili strategijo za dobrobit živali in v zvezi s temi imam naslednje vprašanje. Zanima me, kako vi izvajate te standarde, zlasti na področju mesa, ki je uvožen v Evropsko unijo. Sicer želimo imeti visoke standarde za dobrobit živali v Evropski uniji, mislim pa, da je treba tudi zagotoviti, da je uvoženo meso pridobljeno tudi ob upoštevanju podobnih visokih standardov. Potem pa še drugo vprašanje. Kolega Desis je omenil, kako pomembna je protimikrobna odpornost. Komisar, zanima me, ali ste se pogovarjali tudi s službo, ki je odgovorna za spremljanje obnašanja ljudi, gre za službo, ki se tako v žargonu imenuje služba trgljajo zanima me, kaj počne komisija na tem področju, zlasti glede izdajanja receptov antibiotikov. V Združenem kraljestvu smo s tem procesom regljajev zmanjšali število receptov za dva milijona. Ne vem, ali je komisija tudi seznanjena uh, s tem in ne vem, ali bo tudi uporabljala ta pristop regljajev. Da bi Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Hvala za besedo. Še včeraj smo na odboru PES imeli priložnost, da se z vami pogovarjamo. Pogovarjali smo se tudi o novi splošni zakonodaji na področju živil in vaš predlog ustvarja preglednost. In to smo vsi tudi prepoznali glede afriš, afriške prašičje kuge. Pa lahko povem, da naše kmete ta bolezen zelo skrbi. Upam, da bodo vaši načrti dobro izpeljani, sicer imam določene pomisleke glede dobrobiti živali. No, s, s tem se ukvarjamo že kar nekaj časov in prejšnji teden smo se v okviru skupine za dobrobit živali v Strasburgu soočali z zelo hudimi dejstvi, zlasti v povezavi z prevozom živih teličkov. Pogovarjali smo se tudi o tem, da ne smemo prevažati živih živali za namene, za kola zlasti znotraj Evropske unije, kajti treba je prevažati meso in ne živali. Vem, da ima Nova Zelandija na tem področju zelo strogo zakonodajo in Nova Zelandija prepoveduje zakol brez omamljanja. In tudi k temu moramo mi stremeti, potem pa še. Protimikrobna odpornost, ja, načrt, ki ste ga sprejeli, je zelo uh, dober, ampak ko se že pogovarjamo o dobrobiti živali, je treba razlikovati med antibiotiki, ki se uporabljajo za hišne živali in za rejne živali. Ne vem, ali eh, veterinari, ki izdajajo antibiotike hišnim živalim, ne vem, ali oni morajo tudi voditi evidenco na tem področju. Flanagna. Learning. Hvala za besedo. Veliko krat sem vam že prisluhnil, gospod komisar, in vem, da nam vedno tudi zagotavljate, da boste zavarovali zdravje državljanov s pričo uvoza mesa iz Brazilije. Mislim, da nas še nikoli niste pripričali, kljub temu, da vedno govorite o tem, se pravi, omenjate te različne inšpekcijske preglede v Braziliji, ki jih je komisija upravila. Imamo tudi poročilo, pripričan sem, da ga tudi poznate in po obisku Brazilije se je izkazalo, citiram, da Brazilija ne razume naših visokih standardov. Recimo v klavnicah v Braziliji ne vodijo ustreznih evidenc tako da je tudi samo sledenje onemogočeno, tako da spohne vemo, odkot prihajajo te živali. To je pač en citat iz tega poročila. In res me zanima, komisar, zakaj imamo sledljivost od samega začetka v Evropski uniji. Se pravi, vsak kmet mora voditi evidenco in zasledovati svojo živino, vsak dan, vsaka podrobnost mora biti zabeležena. Po drugi strani pa drugi ni treba upoštevati našim standardom. Se vem, da vas dolgočasim, to sem veliko krat že izpostavil, ampak to je res. Res me zanima, zakaj imamo tako visoke standarde v Evropski uniji, ko pa še naprej uvažamo iz držav, ki ima popolnoma drugačne standarde kot mi dobrobit živali, zanima me, ali boste sedaj sledili živalim po Braziliji in drugo, da boste videli, kako z njimi ravnajo, ali jim boste namestili čipe, zasledovali s kamere, tako da boste dejansko vedeli, ali se uporabljajo isti standardi. Ne, tega ne boste storili. No, saj to že vse čas govorimo, pa vas s tem tudi dolgočasimo. Ja, fang... Hvala za besedo, tudi jaz bom govoril o Braziliji. Sam sem bil na obisku v Braziliji in lahko vam povem, da Brazilija ne upošteva naših standardov. Komisija pa se še kar pogaja z Brazilijo in ne upošteva naših ugotovitev, do katerih smo se pokopali na kraju samem tudi Mehika ima popolnoma drugačne standarde, ne moremo jih primerjati z našimi. Imeli smo tudi dolgo razpravo o glifosatu v Braziliji, ampak vsi vemo, da so ostanke glifosata v Braziliji desetkrat večji, kakor pa pri nas. In mislim, da je to tudi treba upoštevati pri vseh trgovinskih pogajanjih pa še nekaj o pesticidih. Evropska unija je prepovedala uporabo treh neonikotinidov in v Romuniji in Belgiji se sedaj ponovno uporabljajo. Tega pa res ne razumem, ali smo jih prepovedali ali pa ne. Zakaj imamo te izjeme? Komisija, če boste že prepovedali uporabo teh pesticidov, prosim, da ste dosledni njih prepoveste v vseh državah članicah. Pobuda, preglednost je seveda zelo pomembna, mi jo pozdravljamo, vse pa bo odvisno od podrobnosti. Ne vem, kaj so poslovne skrivnosti, kaj je preglednost, ne vem niti ali bo lahko EFSA dovolj neodvisna, da bo lahko sama preučila, da je predložena dokumentacija ustrezna. No, EFSA je kadrovsko podhranjena, poleg tega tudi nima dovolj finančnih sredstev in to potrebuje, če hoče oblikovati ustrezne ocene tveganja. Imamo sveda sedaj novo uredbo o veterinarskih zdravilih, Ampak pomembno je, da se ustrezno izvaja, seveda nadzora ne bomo zagotovili samo z droni, ampak države članice tudi morajo storiti nekaj na tem področju, tako da bomo zmanjšali ostanke pesticidov. Najlepša hvala, predsednik. Govoril bom o perutnini, najprej protimikrobna odpornost. Vesel sem, da so tudi drugi kolegi to omenili. To je največji problem v kmetijstvu v Evropski uniji. Treba je zaustaviti pretirano uporabo antibiotikov, tako da ljudje ne bodo razvili protimikrobne odpornosti. Kaj pa lahko storimo? Treba jo vlagati v infrastrukturo za biovarnost. Strokovnjaki mi vedno pravijo, da je to najboljši načrt za okrepitev varnosti, ampak seveda potrebujemo infrastrukturo. Divje ptice, recimo v Evropski uniji, so odporne na določene bolezni oziroma na določene antibiotike. Mislim, da je treba razviti tudi posebno tehnologijo, da bomo zaizili te bolezni. Sam recimo ne bom tretiral določenih ptic z antibiotiki, kakorkoli sedaj pa ptiča gripa. Vem, da ptiča gripa lahko tudi eh, vpliva uh, na zdravje ljudi. Imamo tudi divje ptice, ki zbolijo za ptičjo gripo, potem pa uh, okrevajo. Mislim, da si je treba pogledati ta nabor genov tako, da bomo tudi zaščitili naše ptice, ki jih, se pravi naše operutnino. Sveda, zagovorniki dobrobiti živali si želijo operutnino zunaj, na prostem, ampak ta operutnina je bolj izpostavljena ptiči gripi, zato je treba spet vzpostaviti infrastrukturo na tem področju, da zavarujemo te ptice ptice. Ampak sedaj smo priča zmanjšanju proračuna za SKP, ki bo šel recimo v podnebne ukrepe, namesto da bi ga porabili za zaščito naše perutnine. Kot eh, dogovorjeno bi zdaj prosili komisarja, da odgovori na te komentarje in vprašanja, potem pa prejdemo na vprašanja poslank in poslancov v individualnem svojstvu. Izvolite, komisar. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše eh, prispevke, zlasti za SKP in 40 odstotkov denarja. Moj odgovor je zelo preprost. Vi ste odgovorni za to, vi in svet. Dobrodošli v realnosti. Ampak to ni tako težko. Prevelike poenostavitve vodijo v precejšnje težave. Bodimo jasni in kratki. Najprej naj odgovorim gospodu Desu. Omenili ste zelo dober primer. Tu imamo nemški primer. Nemčija je zmanjšala obseg uporabe antibiotikov in tudi druge države so to storile. To je dober primer tega, da so naši ukrepi v prejšnjem akcijskem načrtu zelo dobri. To je dobro orodje za zmanjševanje uporabe antibiotikov. Sedaj imamo nove instrumente. Lahko uporabljamo Eh, uredbe na področju um, fitosanitarnih eh, pravil, eh, zdravja in tako dalje. Glede akcijskega načrta za pravilno uporabo antibiotikov na področju uh, humane medicine, to smo opravili lani in zelo veliko pozornosti smo namenili tudi hitrim diagnostičnim testom. Na ta način uh, zdravniki lahko hitro odločijo ali uh, imajo pred seboj virus ali bakterijo. Veste, da je veliko denarja bilo vloženega v to in uh, veliko um, podjetij že imajo, imamo, ki ponujajo te rešitve za uh, hitro diagnostiko. In to je zelo koristno za naše zdravnike. Enako velja tudi za cepiva. Veste, da smo. Uh, priporočili eh, svetu nov eh, okvir za izboljšanje naših zmogljivosti na področju cepiv. In tu gre zlasti za preprečevanje sezonske gripe, to je namreč zelo dober primer. Če imamo eh, cepiva, potem lahko omejimo število bolnih ljudi, ljudi, ki uh, bi uh, imeli gripo, na to bi seveda uporabljali antibiotike in tako dalje. To je del tudi teh instrumentov uh, za cepljenje. Na to smo predlagali tudi zelo Eh, stroge kazalnike, nadzor eh, bolnišnic, eh, nadzor nad uporabo antibiotikov, samo z receptom. Torej. Preveliko uporabljamo antibiotike na področju humane medicine in to še vedno velja. In na to zadnja točka. Sedaj prosimo države članice, da uh, zaključijo uh, s pripravo nacionalnih akcijskih načrtov in na ta način lahko vidimo, kako se bodo nacionalni in evropski akcijski načrti dopolnjevali. Videli bomo tudi, če bo mogoče eh, razviti bolj eh, dosledno, bolj usklajeno delovanje na tem področju. Na to je bilo postavljeno vprašanje v zvezi s splošno zakonodajo na področju varne hrane, v zvezi s preglednostjo, v zvezi s dostopom do znanstvenih študij, v zvezi z možnostjo, da bi bile te študije tudi dane na razpolago in pa tudi v zvezi z upravljanjem EFSE in v zvezi z možnostjo, da bi okrepili znanstvene zmogljivosti. Zmogljivosti. Prav tako je bilo postavljeno tudi vprašanje v zvezi s tem, kako lahko nadzorujemo laboratorije. Prvo vprašanje v zvezi s povezavo med eh, kmetijstvom, zdravjem in eh, prehrano ja, mi v SKP-ju predlagamo, da se izpostavi pomembnost zdrave prehrane. Potrebujemo politike na tem področju. In zlasti, če si pogledamo otroke, potem je povsem jasno, da potrebujemo vse obsegajoče načrte na področju varne prehrane. Prav tako moramo tudi spodbujati uh, naše operaterje na tem področju, da se osredotočajo na te vidike. To je zelo veliko, pomembno vprašanje. In države članice so tiste, ki morajo razmisliti o tem, kako lahko prilagodijo svojo dejavnost in jo usmerijo v to smer. Komisija uh, podpira vse te uh, ukrepe za EFSO, za uh, oceno tveganja in uh, vse te študije, na katerih uh, to, te ocene temelijo, morajo biti uh, dostopne. Sedaj imamo pravni okvir, zaščito intelektualne lastnine in pa tudi eh, določbe, ki so v panožni zakonodaji. Ko bomo imeli seznam pozitivnih kriterijev, bo predvsej lažje predvideti jasne kriterije tudi eh, o tem, kaj je treba obravnavati kot eh, poslovno skrivnost. Na to bomo lahko vsega preverili eh, situacijo. Če kriteriji ne bodo izpolnjeni, potem bo to tudi lahko takoj objavljeno. Študije morajo biti eh, eh, lahko dosegljive v elektronskem formatu, dosegljive vsem. Kot pa sem že omenil, je treba bolj jasno opisati pravice intelektualne lastnine, varstvo podatkov in to zlasti v panožni zakonodaji, tako da bomo imeli bolj dos, dosleden pristop. To mora pokrivati tudi celotno prehrambeno verigo, ne samo pesticide. Če govorimo o preglednosti, govorimo o e, vseh e, upravičencih. E, ne samo o tistih, ki uh, proizvajajo pesticide in tako dalje. To se mora uporabljati potem za vse na pravilen način. Na to, dostop do podatkov. Dostop do uh, tako imenovanih surovih podatkov uh, bo dostopen razen za uh, tajne podatke in uh, ta dostop bo javnosti omogočen, tu bo šlo za eh, izvorne podatke in za agregirane podatke. Na to, glede upravljanja, mi si želimo dobrega upravljanja, sedaj imamo v upravnem odboru zastopnike držav članic, nevladnih organizacij, industrije in eh, Evropskega parlamenta. Ampak ti zastopniki, morajo biti dejavni samo na področju ocenjevanja, ne na področju ocene tveganja oziroma upravljanja s tveganji. In pri tem se morajo uporabljati vsi kriteriji glede konflikta interesov in podobnega, zato da ne bo prišlo do zasebno javnih konfliktov. Prav tako bomo predlagali tudi, da se v nov uh, eh, MFF eh, vključi še dodatno uh, pomoč. Uh, 62,5 milijonov evrov bo letno namenjenih EFSI. No, so eh, zakonodajalec bo moral odločati, ali bo to sprejeto ali ne. Če boste to sprejeli, potem bo to narejeno. Svet in parlament morata sedaj o tem odločati. To predstavlja zelo pomembno izboljšanje finančne zmogljivosti EFSE in to ji omogoča tudi rekrutiranje dodatnih kadrov. na ta način lahko rekrutirajo tudi znanstvenike, ne samo zastopnike držav članic, tudi znanstvenike od zunaj. Na to, če odgovorim gospe McIntyre, kako lahko uporabljamo standarde za dobrobit živali izven Evropske unije v tretjih državah. Prvič, naj bom zelo jasen. zahvaljujoč dejavnosti eh, Evropske unije na eh, svetovni organizaciji za dobrobit živali, imamo sedaj eh, te norme in standarde tudi drugot po svetu. Ta mednarodna organizacija za dobrobit živali je zelo pomembna organizacija in če tudi to ni lahko doseči, smo to dosegli. Poleg tega imamo tudi dvostranske sporazume veliko pomoči ponujamo državam na Bližnem vzhodu in uradnike v teh državah sedaj tudi usposabljamo na področju dobrobiti živali. Imamo programe, ki se osredotočajo na prevoz živali v teh državah Bližnjega vzhoda in uh, sedaj imamo na voljo tudi uh, sredstva za izboljšanje dobrobiti živali. Prav tako lahko sedaj v trgovinske sporazume vključimo tudi poglavje o dobrobiti živali. Kolega Hojsler je iz, izpostavil Merkosur. To je zelo pomembno za uh, vprašanja dobrobiti živali, za vprašanja uh, mikro. Uh, mikrobakterijska um, odpornost. Vse to je vključeno v te trgovinske sporazume. Mi ne moremo tako zelo poenostaviti, da bi sedaj rekli, da hrana, ki prihaja od drugot, ne ustreza našim standardom. Uh, mi uh, lahko uh, in to tudi počnemo, vsako leto usposabljamo uh, uradnike v drugih državah na področju varne prehrane, na področju dobrobiti živali. Uh, pomagamo tem tretjim državam tudi pri izboljšanju standardov dobrobiti živali. In prosim vas tudi, da vi prenesete to sporočilo vašim voljivcem, vašim družbam, vašim eh, državam, da mi veliko delamo tudi eh, na področju dvostranskih eh, sporozumov s tretjimi državami. Zelo preprosto je, da me označite za nekega bedgaja, Ampak eh, veste, da imam tudi zelo veliko odgovornost in moja odgovornost je tudi, da vam predstavim, kako kompleksno je vprašanje dobrobiti živali. Prav tako ste omenili eh, antimikrobsko eh, odpornost in vem, da je Združeno kraljestvo veliko naredilo na tem področju, ampak Združeno kraljestvo ni edino, tudi druge države so bile zelo dejavne na tem področju imamo sedaj tudi mrežo One Health in v tej mreži imamo zastopnike vseh držav članic eh, in eh, ta forum uporabljamo za izmenjavo dobrih praks eh, in zato mislim, da je zelo pomembno, da tudi to vemo, da je to tudi zelo uspešen instrument. Na to je gospa Müller postavila vprašanje v zvezi z afriško prašičjo kugo. In pa tudi eh, v zvezi z vprašanjem eh, transporta živih eh, živali. Najprej spregovorimo o prašičji kugi. Prašičja kuga še vedno ostaja prisotna v Evropski uniji in to je zelo veliko pomembno vprašanje. Latvija, Litva, Estonija, Poljska, Češka, Mačarska in Romunija so države, kjer obstaja prašičja kuga in to ali pri prašičih in pri merjascih ali pa samo pri merjascih, kot to velja za Češko. Veste tudi, da imamo zelo veliko ukrepov, ki so v veljavi ampak glavni izziv pa so ljudje. Če ne bomo pripravljeni upravljati eh, mi, ljudje, naprimer z eh, populacijo merjascov, potem ne bomo dosegli rezultatov. Vsake pol leta imamo ministerski neko srečanje na visoki ravni, pošiljamo ljudi na teren, pomagamo državam članicam, našo eh, strategijo za dobrobit živali eh, prenavljamo vsake tri mesece. In vse čas se sprašujemo, kako lahko uporabljamo eh, populacijo mrjasov, kako, kakšne načine lahko uporabljamo poleg lova, kakšne so nove metode in tako dalje. Prav tako uporabljamo tudi uh, uh, ukrepe uh, biotske varnosti in druge ukrepe. Lahko vam predstavljamo uh, v podrobnosti vse ukrepe, ki uh, se že uporabljajo. Veliko delamo tudi z našimi eh, sosedi, z Belorusijo, z Rusijo, z Moldavijo, z Ukrajino. Tam je situacija namreč še bistveno slabša kot pri nas. In moramo razumeti tudi to, da eh, če ne bomo uskladili skupne strategije, bomo težko preprečili širjenje teh bolezni. To delamo eh, zelo aktivno. Obiskali bomo Belorusijo in razpravljali z uradniki tudi o teh vprašanjih. Na to, glede prevoza živih živali, veste, ja, pa tudi druga vprašanja ste postavili v zvezi s klanjem in tako dalje. Nekateri želijo, da uh, prenehamo s prevozom živih živali v tretje države. Žal to ni mogoče. Nimamo nobenih eh, pravnih orodij za to in nobenih gospodarskih razlogov za to. Bolje je, da eh, uveljavimo in izvajamo standarde in eh, prepričamo druge, da tudi uporabljajo naše standarde. Prav tako moramo upeljati zelo eh, stroge nadzore nad temi prevozi in veste, da je poletje zelo težko. Poleti eh, se izvaža veliko živih živali in prosimo vse države članice naj nam pomagajo pri tem. Moramo eh, uskladiti dejavnosti prevoza bolj široko med državami. To je res zelo težko vprašanje. Če eh, ne morete doseči, da bi vse države članice nosile svoj delež odgovornosti, potem je to zelo težko. Zelo sem vesel, da je sodišče Evropske unije sprejelo sodbo. To je namreč sedaj za nas vse veliko bolj jasno in vsi bomo sledili tej sodbi sodišča Evropske unije. Tako lahko sedaj v držav člani zahtevamo, da izvajajo to sodbo Evrop, sodišča Evropske unije v zvezi z klanjem živali v verske namene. Vse čas eh, imamo razprave z državami članicami v zvezi z eh, prevozom živali. Vse čas pošiljam dopise ministrom in jih prosim, da naj izboljšajo nadzor. Prav tako predstavljamo študije, eh, nasvete, poročila, delamo vse, kar je v naši moči, da bi lahko izboljšali dobrobit živali. Gospod Flagenen je postavil vprašanje v zvezi z Brazilijo. Naj bom glede tega zelo jasen. Uvozni sistem Evropske unije eh, ima zelo visoko raven eh, varnostnih eh, pregledov, eh, In eh, v tej odločitvi z dne 8. maja eh, je bilo navedenih 20 eh, obratov v Braziliji, ki so na črnem seznamu. Še vedno blokiramo dodatne obrate, ki bi imeli dovoljenje za izvažanje v Evropsko unijo in naj uh, eh, ustrajam pri tem, da uh, naši inšpekcijski pregledi uh, so osnova na podlagi, katere lahko potem uh, sprožimo tudi pravne in drugačne postopke. Ampak naše, naši mednarodni trgovinski dogovori nas tudi zavezujejo k temu, da še naprej uvažamo meso iz Brazilije. Prizadevamo si za večjo preglednost, za bolj ustrezen nadzorni sistem v Braziliji. In na to je bilo postavljeno še eno vprašanje v zvezi s pesticidi, glifosatom, o tem, da Brazilija uporablja več glifosata kot Evropska unija. Ampak ko govorimo o oceni, ko govorimo o aktivnih snoveh, ko govorimo o možnosti, ali je nekaj genetsko ali ne, to je eno. Ampak, ko govorimo o vzdržni uporabi pesticidov, potem pa so države članice tiste, ki morajo uvesti ukrepe. Ne moremo uh, dopustiti prevelike uporabe pesticidov. Za to gre. Ne gre za to, da sedaj prenehamo naše razprave z državami Merkosurja in prenehanje izvajanja naših trgovinskih eh, sporazumov. V Evropski uniji imamo zelo veliko težav s pesticidi. Te ukrepe je težko uvesti. Predlagali smo prepoved eh, štirih pesticidov, ki so stropeni za ljudi. Ampak države članice so se odločile, da ne bodo tega sprejele. Veste, da trenutno nimamo eh, dogovora o tem. Imamo eh, težave z eh, snovmi, takimi in drugačnimi, ki se uporabljajo tudi v ekološkem kmetijstvu, naprimer bakar. Naj povem, da je komisija zelo dosledna glede uporabe pesticidov, nadzora nad to uporabo in tako dalje. Vaš pristop je uh, zelo uh, zanimiv. Sprašujem se, kako bi lahko uporabili tehnologijo za tako imenovane endemične uh, viruse. Vemo, da um, divje ptice prihajajo iz, iz severa eh, in širijo bolezni eh, po naših regijah. Zanimivo je, kako se lahko lotimo teh virusov v endemičnih eh, območjih in zato potrebujemo več raziskav. In tudi kolege iz um, Eh, razvoja in raziskav, lahko um, vprašamo, kaj se da narediti. Prav tako se lahko vprašamo, kako lahko bolj učinkovito uporabimo obstoječe instrumente, kako lahko uporabimo cepiva uh, proti ptiči gripi. To vse ni preprosto. Kar pa se tiče denarja znotraj SKP, ki je namenjen podnebnim spremembam, to pa je vaš, vaš, vaše mnenje, ki ga ne delim. Hvala lepa, zdaj prehajamo na predstavitev oziroma vprašanje in komentarje poslank in poslancev. Najprej gospa Petir. A ne, se pravi, če najprej gospa Guljera. Hvala, predsednik. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, zelo eh, obširno ste spregovorili o mnogih temah. Nikogar niste posabili. V luči eh, triloga, ki ga bomo imeli, mislim, da imamo tu pred seboj zelo dobno, dobro ureditev um, področja uh, zdravil uh, glede um, tega smo eh, zelo uh, zadovoljni. Rada bi na hitro omenila še nekaj, vem, da imamo malo časa. Imamo sistem eh, nadzora uvozov, ki je zelo strok in to je pomembno. Ampak včasih imamo občutek, da to ne drži. Naprimer, Južna Afrika eh, izvaža veliko eh, eh, proizvodov v Evropsko unijo, a veš. In na ta način se ob neustreznem nadzoru širijo bolezni v Evropsko unijo. Tu gre zlasti za agrume in sorodne proizvode. Pri tem bi potrebovali precej večjo preglednost po celotni prehrambeni eh, verigi. To je zelo pomembno. Veseli me, da na tem delate, ampak eh, to preglednost je treba še okrepiti, zato da bomo zagotovili še boljšo kakovost proizvodov. Pri tem pa naj izpostavim še nekaj. Uh, Mislim, da bomo potrebovali uh, nova sredstva za um, eh, EFSO. To je zelo pomembno, ampak ne vem, če bomo dosegli teh 62 milijonov, ki jih potrebujemo. Grazie, grazie presidente. Innanzitutto, voglio ringraziare. Hvala. Predvsem se zahvaljujem komisarju Andrew Kajtisu za njegovo predstavitev, pa tudi za razpoložljivost, da se udeleži naših eh, sej tudi kar zadeva pojav ksilele, smo o tem govorili prejšnji teden in eh, pomembno je, da se stvari pospešijo. No, če se vrnemo k današnji temi, v teh zadnjih mesecih je bilo več eh, spornih zadev omenjenih, kar zadeva uporabo občutljivih snovi, eh, naprimer eh, genetsko spremenjene organizme, fitosanitarna sredstva, še posebej glifozat in pa tudi potencialno negativni učinki endokrinih motilcev. No in vse to je pokazalo, da je pomembno ukrepiti jamstvo objektivnosti in eh, zanesljivosti študij EFSE. Evropski državljani zahtevajo več transparentnosti in eh, jaz bi prosil komisarja, glede na to, da so številne te študije eh, že v času, mm, že v fazi izdaje dovoljenja, ali sledite načelu, kdo zahteva študijo, kdo plača študijo, in ali menite, da bi to lahko bil tudi ključni element za zagotavljanje večje transparentnosti. Hvala lepa, gospod De Castro, hvala lepa, gospod eh, predsednik, tudi jaz bi se vam rad eh, zahvalil vam, vašemu kabinetu, za vse, kar ste mm, povedali. Več imam zelo neposredno vprašanje glede sistema označevanja. Komisija je začela z eh, preiskavo oziroma raziskavo glede uporabe etikete z označbo nekakšnih semaforskih oznak, eh, kot se uporablja v Veliki Britaniji. Če še uporaba zelene, oranžne ali rdeče, oznake, odvisno od tega, kako zdrava ali nezdrava je neka hrana. A zdaj smo naredili korak naprej in mi eh, vsekakor prepoznavamo ta korak naprej, ampak zdi se, da ni morda zdaj vendarle prišel trenutek, da se spremeni temeljna uredba in da imamo jasno opredelitev in označbo izvora surovin, tako kot je parlament to izglasoval v plenumu in kot je osem držav tudi že začelo izvajati z svojimi eksperimentalnimi sistemi obveznega odločevanja izvora. Gospa Herans Garcia. Si, gracias. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar, eh, za to izmenjavo. Imam vprašanje v zvezi s tveganjem, ki ga predstavljajo uvozi iz tretjih držav. In tu bi vas spomnila na to, da nov, eh, nova uredba za boj proti različnim oblikam eh, bolezni vključuje seznam proizvodov, ki naj bi bili prepovedani. Zanima me, kaj se je zgodilo s tem seznamom, ali je bil ta seznam uh, uporabljen in če ja, kako. Na to. glede oljčnega ožiga me zanima, kakšne ukrepe ste predvideli za to, da bi se borili proti širjenju eh, tem, tej bolezni, kajti sicer eh, se bo ta bolezen širila. Na to me zanima, ali eh, je Evropska, se Evropska komisija zaveda, Eh, kako pomembno je, da eh, se eh, pomaga majhnim in srednje velikim podjetjem, da pri izvažanju v Kanado in ZDA in na Japonsko tega namreč v tem sklicu nismo dosegli in upam, da bomo to dosegli vsaj za prihodno, prihodnjo sklic. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos úr, talán. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči. Morda vas ne bo presenetilo to, da vam bom govoril o medu. To je eh, tretji proizvod, eh, ki se ga najbolj pogosto ponareja. Zlasti to velja eh, za uvoz medu iz Kitajske. 20 odstotkov tega medu je ponarejenega dokler ne bomo govorili o tem problemu v direktivi, ne bomo mogli najti rešitve za ta problem. Gospod komisar, v tem letu, ki ga imamo še pred sabo, ali nameravate spremeniti to direktivo? Ali ste predvideli spremembo zakonodaje? Gre namreč za zelo pomembno vprašanje. Povjereniče. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Ali komisija morda razmišlja o uvedbi oznak o datumu zakola za meso? Kajti pokazalo se je, da mm, na Hrvaško naprimer, prihaja meso iz drugih držav članic EU, ki je bilo zamrznjeno tudi po več let ali pa je celo okuženo s salmonelo. In menim, da če bi na etikete za označevanje mesa imeli tudi oznako za datumom za kola, bi bilo lažje izvajati sledljivost, vršiti kontrolo in začititi naše potrošnike. No, ko sem vam dostavila vprašanje v zvezi z kontrolo sadja in zrenjave iz tretjih držav, če je to tretirano s pesticidi in herpicidi, ki niso dovoljeni v Evropski uniji, no, vi ste mi odgovorili, da države članice imajo možnost kontrole nad takšnim sadjem in zelenjavo na svojih mejah in če gotovijo neskladnost, lahko preprečijo oziroma prepovejo ta voz. No, ko je Hrvaška to storila, smo bili predmet številnih kritik in ta ukrep se je potem eh, preklical. Moje vprašanje torej je, kako lahko mi zaščitimo potrošnike po eni strani, da torej dobivajo zdravo in eh, neoporečno hrano in da tudi naše pridelovalce zaščitimo pred nelojalno konkurenco. Hvala lepa, predsedujoči, hvala komisar, da ste, nas, ste se nam pridružili. Najprej bi želel povedati naslednje. Zelo sem zadovoljen z vašim pregledom, zlasti eh, glede EFSE, da ji boste dali več denarja, da boste vse skupaj naredili bolj pregledno, ampak mislim, da to še ne bo ustavilo kritik. In to me skrbi, zato ker grejo stvari precej globlje. Vedno bolj pogosto vidimo, da naprimer neka znanstvena študija pravi, ta kemična snov je dobra, je slaba, pred, predstavlja tveganje, ne predstavlja tveganje, ampak dokler bo to dovoljeno, potem uh, se to kritizira, ko pa uh, ni več dovoljeno, pa nihče več o tem ne govori. Uh, Mislim, da moramo biti zelo previdni eh, pri kritiziranju znanstvenikov. To eh, namreč eh, ni pošteno, da se krivi tu znanstvenike. Če Evropa prepove neko kemi, kemično snov, potem pa je vse tiho, potem pa se nikogar več ne kritizira. To ni samo uh, Eh, krivda Evropske komisije, temveč tudi tega parlamenta. Vsi moramo biti zelo previdni, eh, ko eh, kritiziramo znanost. Če znanosti namreč ne bomo imeli, potem bomo morali imeti politične razprave o kemičnih snoveh. Ne vem, kako dobro poznajo moji kolegi to temo. Sam nisem kemik. Eh, komaj poznam kemično nomenklaturo, zato bi bilo vse skupaj katastrofa. Ja, aitäh, härra volinik, et eh, ka mina usun, et tegelikult EFSA suurem rahast. Hvala lepa, gospod komisar. Mislim, da če delimo več sredstev EFSI, eh, da bomo na ta način lahko dobili bolj objektivne povratne informacije strani znanstvenikov. Ampak, naprimer, ko je prešiča koga uh, dosegla Estonija, takrat sem bila, uh, takrat sem bil minister in uh, lahko vam povem, da je bilo zelo, zelo malo narejenega na področju boja proti prašiči kugi do zdaj. Zanima me, če nam lahko več poveste o veterinarski uh, strani vsega tega kako uh, uspešna je veterinarska medicina, ali obstaja kakršno koli upanje, da bi našli cepivo proti afriški prašiči kugi. To bi bilo zelo koristno. Prav tako se zahvaljujem polskim kolegom, ki so organizirali zelo pomemben dogodek namenjen afriški prašiči kugi. In to pred dvema dnevama. Hvala lepa. Ja, gospod Hojzling, jaz se prevečujem, ker se ponovno lang besedi, gospod komisar, ampak niste odgovorili na moje vprašanje in sicer vprašanje o neonikotinoidih. E, tri sredstva so prepovedane in zanima me, kaj se zgodi, če države članice zahtevajo izjemno dovoljenje. Prepoved ne bi bila prepoved, ampak kot eh, slišim, je to zdaj čisto stvar držav članic, da pač v nujnih primerjih zahtevajo dovoljenje. Mi smo že imeli takšno začasno prepoved in uporaba neonikotinoidov se sploh ni znižala. In to mislim, da je nekaj, kar javnost vidi zelo kritično, ker vsi sicer mislijo, da je stvar prepovedana, ampak če nekatere države to zopet uporabljajo, potem se vprašalja, postavlja vprašanje, do kakšne mere sploh gre takšna prepoved. Gospod Rope. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Hvala za to možnost, da vam dostavim vprašanje in tudi za vašo predstavitev. Kar zadeva uh, eh, svinsko eh, kugo, imam morda nekoliko retorično vprašanje. Kakšni so vaši načrti? Kdaj naj bi ta problem končno razrešili? Kajti na začetku je šlo za štiri države, zdaj jih je pridodeti že šest, ki imajo ta problem v resnično velikih razsežnostih in tu bi morda vendarle morali storiti kaj odločnejšega in pokazati državam članicam neko pot do rešitve. No, kot ste sami dejali, trenutno pač potekajo pogajanja. Pogovarjamo se o tem, kako bi lahko zagotovili boljši pretok električne energije preko meja, pa tudi to, kako bolje skoriščati presečke v eni državi, eh, v drugih eh, državah, ampak kako je tudi z cenami hrane. Ali ne bi morali tudi tukaj storiti, ali ne bi morali biti upoštevani tudi standardi javnega zdravja, eh, standardi proizvodnje, kajti pri nas ogromno investiramo v kakovostno proizvodnjo, potem pa imamo cel kup nelojalne konkurence iz tujine. Hvala. Gospa Megene, se opravičujem, gospod komisar, žal nisem slišala vašega prispevka, tako da bolj komentar kot vprašanje. Mislim, da podnebje je vedno bolj aktualna tema, zaradi podnebnih sprememb ravno kar uh, sem imela telefonski pogovor z uh, gozdarjem v, na Irskem, saj prihaja do uh, velikih težav, kar zadeva uh, plantaže javorja. In mislim, da potrebujemo nekaj te kemije, kar zadeva težke vprašanja na področju mm, fitofarmacije. Um, Edina stvar, ki jo z veseljem prepovem, so cigarete, kajti mm, to veste tudi vi dobro, ker ste kar prepričani v to. Mislim, da vendar potrebujemo neko rezervo kemije za reševanje problemov, ki obstajajo in tudi tistih, za katere še ne vemo. Poprosil pa na komisarza, tako ni zbit dolgo. Gospod komisar, prosim, ne predolgo. <laughs> Thank you so much. Najlepša hvala. Ja, včasih je res zelo težko biti kratek. Ker so vprašanja zelo zapletena in uh, zajemajo zelo široko področje. Gospa Aguilera, ja, smo upoštevali predlog glede težav z plesnjo. Eh, nove zahteve glede citrusov so že eh, sprejete za preprečevanje vnosa črne pegavosti agrumov. Eh, vprašanje je imela gospa Garcia glede seznama. Ja, zdaj razpravljamo skupaj z državami o tem, kajti mislim, da moramo izpolniti naša obveznost, da torej ta seznam pripravimo. Ta pogajanja, te razprave zdaj potekajo z vsemi 27 državami, članicami, ja, 28 v tem trenutku. Eh, ni tako zelo enostavno, ampak bomo, bomo se potrudili. Potem ksilila fastidioza, o tem je spraševal gospod Kaputo. potem eh, GSO-ji, endokrini, motilci, glifozat. Ja, kot veste, so takšne kontroverzne teme mm, pogoste, tako kar zadeva GSO-je, kar zadeva glifozat. Visoko število prosilcev za dovoljenja, ki jih obravnava vsako leto EFSA, je dober primer tega, da EFSA je sposobna te teme obravnavati. Dejstvo je, da velika večina teh ulog ni, ni spornih in veliko študij eh, se pripravlja v podporo ulogam za izdajo dovoljenja. Sprašujete zdaj tudi glede finančnega modela, ampak jasno je, da je vsekakor težko najti nek način, za izbiro tega ali onega laboratorija, razpisi, postopki, potem eh, tudi relevantne pristojbine. Dejstvo je, da mi v tem trenutku nismo pripravljeni spremeniti finančnega modela, to bi bilo preveč zapleteno. Kar zadeva uh, delo oziroma označevanje. Ja, hvala, gospod De Castro, za to vprašanje. Vsekakor mislim, da je čas, da morda začnemo z vseevropskim označevanjem. Ja, izdelano v EU, Nemčija, izdelano v EU, Poljska, izdelano v EU, Litva. Dobro bi bilo imeti nekakšen bolj dosleden pristop, kajti danes imamo resnično veliko težav. In dobro bi bilo izpostaviti ta vprašanja. Zdaj beležimo 25. obletnico enotnega trga in mislim, da je to dobra priložnost, da se pogovorimo o teh vprašanjih. Ali smo pripravljeni imeti nekaj panevropskega, vključno tudi z državo izvora, kaj ti ljudje radi uh, vidijo. informacije. Tudi pri evro imamo harmoniziran pristop. Vidimo pač eh, evro. in pomembno je imeti nekaj skupnega v našem skupnem eh, enotnem trgu. Seveda je na nas, da se pogovorimo o teh vprašanjih, ampak čas je zdaj tisti, ki je pravi. Potem. Fraudulent activities in, oh, in area of honey. Uh, yes, Yes, you know, speaking... Torej, med in goljofije na tem področju. Glejte, iskreno. And it is very easy to manipulate and very difficult to detect. We have debates with... To so izredno I already encourage member states to step up effort. Tako bomo uh, še bolj eh, poostrili nadzor nad uh, proizvodi, ki vstopajo v evropski trg. Uh, tako da bomo temu namenili več eh, kadrov, več eh, sredstev, zato da se bomo lahko soočili s temi izzivi. Ne bomo pa mogli tega spremeniti v direktivi, tega ne načrtujemo. Bolje bi bilo, če bi izboljšali situacijo na terenu in eh, to lahko tudi od držav zahtevamo. Potem gre k Silele. Silela je resnično zelo, zelo nevarno vprašanje, oziroma nevaren pojav. Zdaj uh, imamo Španijo, Francijo, Italijo, ki so najbolj izpostavljene. Imamo tudi nekaj primerov v rastlinjakih v Nemčiji, ampak lahko vam povem, da je Španija zelo učinkovita na, na terenu. Uh, Drugo vprašanje pa je Italija. V Italiji imamo resnično huda, hude težave z implementacijo konkretnih ukrepov in sedaj skušam, skušamo sodelovati in poskrbeti za nek nacionalni načrt, ne le regionalni načrt. Skupaj z italijansko vlado iščemo možnosti za krepitev kapacitet za obravnavo teh težav problemov. Zaenkrat je edina možnost preprosto odstranitev eh, prizadetih dreves. Ljudje to zelo težko sprejmejo, ampak eh, dejstvo je, da ja, moramo imeti jasno strategijo in eh, izkoreniniti ksililo in tudi od Italije zato zahtevamo, da stori več na terenu. Gospod Trope, če smem bi odgovoril v litvanščini. No, tu ste mi zastavili težko vprašanje, kar zadeva uh, eh, prašičjo kugo. Vprašanje je, kako enkrat za vselej ta pojav izkoreniniti. No, mi smo se že obrnili na strokovnjake in eh, trenutno potekajo raziskave, da bi poiskali nekakšno cepivo proti tej bolezni. Sicer so možni le ukrepi v bistvu vezani na lov, Prav tako je pomembno, da se prepove Eh, in eh, prepreči nezakonito trgovino. Človeški dejavnik torej je ključen. Težko pa je preprečiti eh, takšne težave. Mm, Naprimer, Sardinija je negativen primer. 40 let je, odkar se je problem pojavil in še vedno ni rešen, kaj ti zadeva ne le divje prašiče, ampak tudi pobegle domače svinje, ki jih eh, nihče ne polovi in še vedno iščemo načine, kako prepričati oblasti, da je nekaj vendarle treba storiti. Ukrepov še vedno niso eh, izvedli. Tudi v Španiji je bil izbruh, eh, ampak potem je tudi prišlo do pomenega preloma. V Španiji je bil to dolgo časa problem, ampak potem so bili sprejeti ukrepi. In eh, to je omogočilo pomemben preboj pri boju proti temu pojavu. Zdaj, če se od eh, Irkutska do Kaliningrada ne lotimo te tematike, je seveda težko. To lahko storimo bodi si z nekim cepivom, bodi si z nekimi drugimi ukrepi, ki jih imamo trenutno na voljo. Zato težko zdaj podam neko napoved, kdaj bomo dejansko dosegli nek preboj. Evropska unija je marsikaj že storila na svoji 10 tisoč km dolgi eh, meji, da ja, par sto km je možno na ta način natančno nadzirati, 10 tisoč pač ne. In kar zadeva standarde, vam lahko zagotovim, da je stvar takšna. ko prihaja do uvoza iz tretjih držav, je to možno le z ustreznimi spričevali. In to mora izpolnevati torej vse zahteve. To velja za Brazilijo, za Indijo, za vsako tretjo državo. Potem so potrebne tudi ustrezne preverbe, kar zadeva izdajo teh spričeval, če prihaja do kakršnihkoli nepravilnosti, je možno takšen takšno spričevalo tudi preklicati. Tudi za te države ni enostavno, ko si preklicati prizadevajo za evropski, evropska sprečevala. Enako velja do določene mere tudi za Hrvaško. Gospa Petir je zastavila vprašanje, kar zadeva nadzor, kar zadeva sadje in zelenjavo. In tu lahko tudi vam zagotovim, da je situacija vsekakor pod nadzorom. Omenili ste določene ukrepe pri katerih je bilo govor o določenih težavah. Zdaj, ne poznam konkretnega primera, bom zadevo dal preučiti in vam odgovorim v pisni obliki. Kar pa zadeva standarde, predvsem standarde v klavnicah, tu imamo zelo jasne smernice, ki jih je potrebno jasno spoštovati. In imamo tudi jasne, jasna pooblastila pristojnih organov. Ne moremo kar tako odpreti neke klavnice brez dovoljenja. Dovoljenje pa dobiš le, če izpolnjuješ standarde. Tako da, če pride do prijave, kontrolne kontrolni organi takoj ukrepajo in po potrebi odozamejo dovoljenje. Dobili smo tudi vprašanje gospoda Paderja iz Estonije glede cepiv proti svinski kugi. Kot sem že dejal, ni še takšnega cepiva. Zdaj smo še v fazi razvoja, zaenkrat eh, ta prizadevanja še niso bila uspešna, tako da dokončnega odgovora še ni. No, potem še gospod Hojsling, še eno vprašanje z vaše strani je bilo glede tako imenovanih nujnih dovoljen oziroma izjemnih dovoljenih. Prav imate, v sedmih državah smo zadeve preverjali, kjer eh, obstaja takšna praksa. Obstaja postopek za pospešeno izdajo dovoljenja, tudi v utemelitev zahtevamo, da vidimo, ali so vsega, države resnično ukrepale natančno tako, kot eh, to zahteva zakonodaja in opravimo tudi eh, študijske obiske v teh državah. Pravile bomo prihodnje še zaostrili, da bodo tiste države, ki želijo v posebnih primerih izdati takšno dovoljenje, da je to storil na ustrezni način, da se ognemo morebitnim nepravilnostim. Torej, v sedmih državah se dogajajo eh, takšne izdaje dovoljenja in tu seveda želimo gotoviti, ali so te zadeve resnično ustrezno podkrepljene. Hvala lepa, s tem smo prišli do konca vprašanj in komentarjev poslank in poslancev. Mikrofon za predsednika, prosimo. S tem smo torej prišli do zaključka. predstavitve gospoda komisarja, če ni več drugih vprašanj se vam zahvaljujemo. Ta izmenjava mnen je bila, mislim, da kar nujna za obe strani. Na ta način lahko povem, da smo na tekočem mm, eni z drugim. Še enkrat hvala lepa, zdaj prehajamo na naslednjo točko, kajti nekoliko že zamujamo. Gospod komisar, še enkrat najlepša hvala in uh, že prehajamo na naslednjo točko. In sicer izmenjava mnen z gospodom Andrewom McDowellom na temo investicije v kmetijstvo in biogospodarstvo. Z veseljem v naši sredi pozdravljam podpredsednika, ki je odgovoren za investicije v kmetijsko-živilski sektor. Pani prezešer,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 podpira evropsko kmetijstvo, zagotavlja tudi pomoč in eh, svetovanje na področju kmetijsko prehranske verige in veseli nas, da bomo tu dobili informacije, ki nam bodo v pomoč pri razpravi o reformi SKP za obdobje po letu 2020. Izvolite, gospod podpredsednik, predajam vam besedo in eh, lahko povem, da se veselimo, da nas boste obogatili z novimi podatki. Thank you very much, Chairman, for the... Uh Najlepša hvala, gospod predsednik, za povabilo predstavitev pred vaš odbor in tudi za prijazno, prijazne uvodne besede. Če se smem samo še enkrat eh, predstaviti, moje ime je Andrew McDowell, sem podpredsednik Evropske investicijske banke. Včasih mi je bilo, da sem eh, lahko nadziral naše poslovanje na področju kmetijstva od decembra lani, ko je moj predhodnik eh, Van Pelikan, ki ste ga številni poznali, odšel v pokoj obenem sem odgovoren tudi za portfelj energetskih eh, naložb, poleg nekaterih drugih odgovornosti v banki. No, tu je z menoj gospod Werner Schmidt, ki je direktor našega oddelka za okolje in trajnostno in teritorijalni razvoj. Torej, nam odpade ta politična odgovornost naših kreditnih politik na področju kmetijstva. Z velikim veseljem sem danes tukaj, ti v imenu upravnega odbora in vseh služb banke, z veseljem podarim predanost naše institucije k blaginji in eh, podpori kmetijskega sektorja. Ko je moj predhodnik vam pelikam prišel eh, v predvaš odbor pred več leti, je podaril. Eh, vlogo EBA e v tem sektorju, mislim, da velja to ponovno podariti. Če smem, eh, gospod predsednik, par besed najprej o naši instituciji nasplošno. Z veseljem boste verjetno slišali, da nimam napisanega govora, rad bi samo podal nekaj eh, osnovnih informacij, preden pridemo na vprašanje in odgovore. Torej, letos praznujemo 60. obletnico, smo institucija, ki jo je ustanovila rimska pogodba, ustanovile so jo države članice, smo v lasti držav članic Evropske unije, z neposrednimi deleži v EIB. Države članice so nam pred 60 eh, leti poverile osnovni kapital, eh, takrat, ko smo bili še v Bruslju, in sicer ekvivalent 4 milijard evrov, ki so ga v obliki zlatih palic prepeljali v Bruselj iz eh, šestih ustanovnih članic EU. In glede na to, da ne izplačujemo dividend državam članicam, glede na to, da ne plačujemo davka, tudi to je treba absolutno jasno povedati, smo te 4 milijarde evrov s trajnostnimi krediti v vsem tem času danes privedli do vrednosti 600 milijard eh, evrov za samo eno kapitalsko eh, injekcijo leta 2011 zaradi kapitalske krize, ker smo dobili dodatnih 12 milijard kapitala v banko nimamo nobenih proračunskih prispevkov, razen ko izvršujemo konkretne mandate in k temu sem še vrnil. No, v zadnjih 60 letih smo največji multilateralni kreditodajalec na svetu. To ni najbolj poznan podatek, ampak ta banka Evropske unije je največji eh, kreditodajalec na svetu te vrste 78 milijard eh, na leto, torej dvakrat večji smo od Svetovne banke v primerjavi z eh, letnimi, eh, v, na, na ravni letnih posojil. 90 odstotkov projektov je v EU, 10 odstotkov izven. Naša naloga po pogodbi je zagotavljati financiranje in strokovno znanje v podporo ekonomskih, bančno vzdržnih razvojnih projektov, ki podpirajo cilje Evropske unije to ponavadi razdelimo v tri področja dela. Eno je kreditna, kreditiranje, prav tako investiramo v lastniške deleže in jamstva, kjer dejansko prevzemamo tvegane naložbe, naložbe z financiranjem in to preko naše banke in Evropskega razvojnega sklada. Poleg eh, posojil, imamo tudi mešane aktivnosti, kjer naše kredite opremenitimo tudi z krediti držav članic ali tretjih strank tudi izven EU, o tem lahko več povem kasneje. Prav tako veliko svetujemo, to je tretje področje, tretji inštrument, ki ki ga uporabljamo v podporo investicijam. Zagotavljamo namreč tehnično pomoč in druge svetovalne storitve in pomagamo promotorjem investicij premostiti ovire, na katere eh, lahko naletijo pri svojih investicijah. Nedavno smo prevzeli odgovornost tudi za vodenje Evropskega investicijskega svetovalnega centra v okviru EFSE, kar je v bistvu nekakšna VEM točka za promotor investicij, ki jih usmerjamo v pravo smer. No, jasno je, da imamo dvojen mandat. Ja, smo komercialni po eni strani, moramo dosegati donos eh, na naše investicije, ker nimamo proračunskega hm, financiranja in eh, financiramo se na kapitalskem trgu, ampak naše investicije ne smejo biti zgolj eh, upravičene z bančnega vidika, ampak tudi ekonomsko gledano morajo biti upravičene in izpolnjevati morajo javno-politične cilje, ki so skladni z politikami EU. In to pomeni, da financiramo tudi MSP-je. Financiranje MSP-jev ostaja veliki ziv v Evropi in to mimo grede vključuje tudi kmetijske zadruge z do 3000 zaposlenimi. Podpiramo tudi ekonomsko in socialno kohezivne projekte in regionalni razvoj z našimi investicijami, seveda podpiramo tudi okoljske ukrepe, eh, podnebne ukrepe in eh, energetsko podrihte z področja energetske učinkovitosti. Naša boniteta je trojni A, tako da se vsako leto financiramo na kapitalskem trgu s približno 6 milijardami, milijardami na leto po najnižji ceni. In to je dolgoročni, dolgoročna korist, eh, preko katere te nizke obrestne mere zaradi naše ga, dobrega finančnega zdravja prenašamo potem naprej na naše posojilo jemalce. To ne počnemo zato, da bi s tem ogrožili zasebni sektor, kajti pomembna zaveza, ki jo imamo, je, da dopolnjujemo zasebni eh, sektor. Nismo eh, tu zato, da onemogočamo financiranje zasebnega sektorja, ampak da mi pokrijemo določene tveganja, ki potem lahko sproži tudi eh, zasebno financiranje. Večino investicij pokrivamo z vlastnim kapitalom, rezerve, ki smo jih spostavili iz 60-letnega poslovanja, namreč pokriva dve tretjini našega poslovanja, skoraj da 80 milijard. Vse več, približno eno tretjino našega poslovanja, pa sedaj izhaja iz mandatov. Torej mandatov, ki jih dobivamo predvsem iz evropskega proračuna in to potem uporabljamo kot rizični kapital za podporo našim posojiljem, aktivnostim, najbolj znan primer te vrste je EFSI, mi smo tista institucija, ki izvršuje EFSI, tako imenovan eh, Junckerjev plan. To je torej centraliziran proračunski mandat, sprejemamo tudi mandate, mandate strani decentraliziranih skladov, neposredno strani upravljalskih eh, organov za posvojanje na njihovem področju dela. No, ko gre v takšnih primerih za evropski proračun, smo odgovorni Evropskemu parlamentu in Evropskemu računskemu sodišču. Uh, ko financiramo operacije neposredno z pomočjo kapitala držav članic izven proračuna EU, pa imamo tudi tam posebne mehanizme poročanja eh, tem državam preko naših upravnih organov. Še beseda glede EIB in kmetijstva. Mislim, da je pošteno eh, povedati, da EIB ni povezana z kmetijstvom podobno oziroma do enake mere, kot smo tradicionalno z nekimi drugimi sektori, kot je infrastruktura, proizvodnja, energetika. Eh, v zadnjih 60 letih. In zato obstaja jasen razlog. Tradicionalno gledano, naši člani, torej države članice, preko upravnega eh, odbora in odbora guvernarjev, kmetijstvo gledajo kot eh, področje, ki ima dovolj podpore strani SKP in da ne potrebuje še dodatnega financiranja EIB. Zaradi narave SKP so številne investicije, ki smo jih financirali znotraj Unije, z naše perspektive premalo ekonomsko prevečene. Šlo je za investicije, ki so izhajale iz režima subvencij in iz trgovinskih režimov in ne, tudi so ekonomsko prevečene investicije z našega vidika in izpolnjujejo naših zatev. To pa se je spremenilo, bistveno se je to spremenilo v zadnjem desetletju. Z reformami, ki so bile upravljene v kmetijskem sektorju in v SKP, je sedaj stvar takšna, da številne investicije, ki jih podpiramo, zdaj izpolnjujejo kriterije in so upravičene do našega financiranja in zato smo bistveno bolj vključeni v ta sektor. Prav tako ugotavljamo, da je kmetijstvo in eh, predelava hrane in povezane eh, storitve zelo pomembna komponenta evropskega gospodarstva, 18,6 milijona delovnih mest, 9 eh, odstotkov vseh delnih mest v EU in zato nosimo odgovornost, ki jo mi kot banka eh, zdaj danes razumemo kot pomemben element, ki ga velja podpirati. Prav tako razumemo, da na podeželju živi 55 odstotkov naših državljanov in v poprečju ima te nižji standard življenja in slabšo dostopnost izobraževanja, eh, zdravstva in eh, drugih javnih storitev. Še ena naših obveznosti je podpora podnebnim ukrepom in seveda tu prepoznavamo posebno vlogo ki jo igra sektor kmetijstva in bioekonomije v smislu izpolnjevanja zelo, podnebnih, eh, zelo pomembnih podnebnih ukrepov. Tako da ja, se spreminjamo in eh, zauzemamo vse večji interes za to področje. Kako smo s tem začeli? Začeli smo z memorandumom Evropske komisije iz 2014 na zahtevo komisarja Fila Haugena, In tu smo dejansko opredelili tiste področje, kjer bomo bistveno bolj poglobljeno sodelovali s komisijo in tudi inštrumente, na podlagi katerih bomo to počeli. Tudi znotraj banke smo se reorganizirali, Vednar, ki mm, je vodja našega sektorja v banki, združuje vse sektorje v banki eh, in pripravlja koherentno eh, politiko. Imamo več inštrumentov in narodi, ki jih uporabljamo v podporo temu sektorju, seveda imamo tudi neposredne posojila eh, preko korporativnih eh, bank. Eh, in ko govorimo o tem, to vključuje tudi zadruge v kmetijskem sektorju, to je ponovadi za velike projekte, projekte nad 25 milijonov evrov, ker mi neposredno financiramo projekt in neposredno prevzamemo tveganje. Ne vam dam primer, nedavno smo dali posojilo 55 milijonov francoski projekti zadrugi, mlekarski zadrugi za UHT pasterizacijo eh, mleka. To je bil inovativen proces, ki so ga ustvarjali in to bo ustvarjalo približno 220 delnih mest. Potem 150 milijonsko posojilo švedskemu gozdarskemu podjetju nedavno za posodobitev eh, njihovih eh, operacij priprave celuloze. Veliko stvari lahko financiramo tudi zahvaljujoč EFSI-ju. To je eden ključnih učinkov EFSI-ja naravna goja v kmetijstvu. Številne kmetijske investicije so dokaj tvegane po naših standardih. To ni tako kot eh, tradicionalni infrastrukturni projekti z državnim jamstvom, to so dokaj tvegani projekti in EFSI nam omogoča početi bistveno več, kar zadeva neposredno korporativno tveganje. 22 neposrednih investicij, približno 800 milijonov posojil, kar bo kataliziralo približno 3 milijarde investicij, eh, korporativnih investicij in eh, še približno 15 operacij sedaj preučujemo. Kmetijstvo. V kmetijstvu je seveda ogromno MSP-jev in uh, z njimi seveda tudi sodelujemo z finančnimi posredniki. Mi vanje vlagamo, potem pa ti finančni posredniki končnim uporab, podjetnikom dajo posojila z zelo nizkimi obresnimi merami. Pa res, da včasih si tudi delimo tveganja pri teh posojilih z finančnimi posredniki, potem pa še nekaj o lastniškem kapitalu. Zagotavljamo ga Evropskemu investicijskemu skladu, ki potem seveda zagotavlja tudi kapital za tveganja kane sklade. Poleg tega pa tudi financiramo sofinanciranje regionalnih programov in ostalih re kmetijskih programov. Je pa res, da morajo države članice izpolniti tudi svoje pogoje glede sofinanciranja. S drugimi besedami morajo zagotoviti določen delež financiranja, mi pa jim pomagamo. Recimo 1,5 milijard evrov smo namenili Mačarski, Slovaški in Romuniji, pa tudi Portugalski smo pomagali pri financiranju projektov namakanja za zaustavitev širjenja poščava. Je pa res, da sodelujemo tudi z upravnimi organi na področju finančnih inštrumentov, strukturni inštrumentov skladi se tukaj uporabljajo ne samo v obliki nepovratnih sredstev, ampak tudi za nepovratne dolgove. Moram pa tudi povedati, da ponujamo tudi pomoč državam članicam za našo svetovalno službo, In tako seveda izboljšamo tudi samo zmogljivost strukturnih skladov za naložbe v kmetijstvo. Imamo seveda ogromno inštrumentov, ki se da veliko bolje delajo od leta 2012 in 2017. Smo vložili okrog 333 milijard evrov v biogospodarstvo. To pa je bil vzvod, ki je ustvaril 100 milijard milijard evrov naložb v biogospodarstvo in v celotni vrednostni verigi. Leta 2016 smo dosegli vrhunec 12 odstotkov vseh naših naložb je šlo v biogospodarstvo. To pa je bil seveda velik dosežek, šlo je do dramatičnega političnih sprememb iz 3 milijarde na 9 milijard evrov v zelo kratkem časovnem obdobju. Kaj pa se lahko obetamo v bližnji prihodnosti, ne glede na razprave o naslednjem večletnem finančnem okviru? Pa je naša nalog, da bomo morali storiti več za manj, morali bomo tudi povečati učinkovitost vseh skladov uporaba finančnih inštrumentov v evropskih skladih se je seveda povečala v zadnjih letih, ne samo na področju kmetijstva, ampak tudi pri MSP-jih. Prišlo je do odmika, sedaj se ne uporabljajo ti skladi za nepovratna sredstva, ampak zlasti za odpis dolgov. Mi smo to tudi spodbujali, moram povedati, da so bili ti inštrumenti zelo koristni pri energijski učinkovitosti in tudi pri spodbujanju razvoja podeželja. Vaš komisar Phil Hogan nas je tudi prosil, da uporabimo več finančnih inštrumentov v kmetijskem sektorju, se pravi, da uporabimo naše sklade, da bomo delali z finančnimi posredniki za zagotovitev cenovno dostopnih posojil. Seveda to ne pomeni, da je takšen pristop primeren za vse naložbe v kmetijskem sektorju. Poglejmo si samo mehanizem vzvoda. Strukturni skladi lahko tukaj mobilizirajo sredstva v zasebnem sektorju. En evro iz našega sklada za dobro operacijo lahko ustvari petkrat večji znesek v sodelovanju z MSP in v sodelovanju z finančnimi posredniki. Pa res, da se ti inštrumenti več čas spreminjajo in ta evro, ki sem ga prej omenil, ki je bil vložen v sektor, se vrne k upravnemu organu, vse pa odvisno od uspešnosti portfelja posojil. Recimo, poglejmo si pobudo po Sam SP je, ki smo jo sprejeli pred enim desetletjem na področju razvoja podeželja, ta sredstva so se sedaj vrnila k nam in jih uporabljamo pri drugih inštrumentih, se pravi, ponovno jih lahko uporabimo v različnih sektorjih. Seveda dobro je, da sodelujemo s finančnimi posredniki, na takšen način lahko izberemo finančno vzdržne projekte. Na zaprosila Evropske komisije, pa tudi sodelujemo z upravnimi organi v kmetijskem sektorju. To napredek je smeren, ampak vseeno smo ga dosegli 200 milijonov. Obljubljenih sredstev smo že dosegli in mislim, da bomo s tem lahko potem tudi ustvarili milijardo evrov naložb za MSP-je v kmetijskem sektorju. Sicer se ta inštrument ne uporablja tako izrazito v kmetijstvu, kakor drugot, ampak se uporablja in opažamo tudi, da če dalje večje število upravnih organov se poslužuje teh novih inštrumentov. Komisija je v novem predlogu za VFO podala tudi določene predloge za poenostavitev in izboljšavo pri uporabi finančnih inštrumentov. Sedaj seveda pročujemo finančne inštrumente za infrastrukturo na podeželju. Poleg tega tudi pročujemo možnost uporabe bolj prožnih posojil, kjer bomo seveda upoštevali tudi ceno blaga na trgu. To je seveda tudi zelo pomembno za MS, pa je res, da sem še marsikaj povedal. Sklenil pa bom svojo predstavitev z naslednjimi besedami. Mislim, da moramo okrepiti naše sodelovanje s parlamentom in komisijo. Sproti vas bomo obveščali o našem delu. Lahko pa seveda govorim v imenu upravnega odbora zbora banke in lahko vam tudi zagotovim, da bomo uporabili vsa sredstva in pomagali kmetijskemu sektorju v teh nemirnih časih. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Sedaj prehajamo na vprašanja in odgovore poslank in poslancev. Po minuto in pol vsak, lepo prosim, gospod Kaputo kot prvi. Hvala zelo me veseli to današnje srečanje, kajti nimamo vsak dan te možnosti. Evropsko kmetijstvo potrebuje več investicij za ohranjanje vodilne vloge na svetovni ravni in mislim, da moramo narediti še več, sploh kar zadeva strukturo naših kmetijskih gospodarstv. Kar zadeva precizno kmetijstvo, kar zadeva inovacije, to so stvari, ki so ključnega pomena in tu bi vas prosil za odgovor, kaj v bistvu so tu prioritete tistih aktivnosti, ki jih izvajate. Kar zadeva mehanizem mikrofinanciranja in pa spodbojanja MSP-jev v okviru EIB, ali to predvsem poteka preko akreditiranih posrednikov ali kako? Glede na to, da je vse več težav tudi z regijami, ki zamujajo v razvoju, me zanima, kakšne so prednosti tega mehanizma v primerjavi z centralizacijo in eh, ali vidite morda kakšno posebno prednost te metodologije? Gre torej za vprašanje predvsem prioritet in kako jih določate. Potem bolj kot opredeljevanje eh, bančne vzdržnosti teh projektov, pravite, da vas zanima ekonomika, ampak to predvsem v določenih državah članicah, kjer eh, vidimo, da če ni dovolj močne strukture z vidika nekih garancij, so težave za dostopanjem do financiranja za podjetnike. Tako tudi infrastrukturni vidik je zelo pomemben za podjetja in tu bi lahko morda EIB sodeloval. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Hvala, gospod eh, predsednik, gospod podpredsednik. Hvala za vašo prisotnost danes tu in da ste nam predstavili razloge, zakaj EIB danes želi biti bolj vključen v kmetijstvo. Kot veste, kmetijstvo tradicionalno bolj dela s subvencijami kot pa s finančnimi inštrumenti, ki jih je treba vračati in to je zelo pomembno vidik. Zakaj se EIB danes zanima za kmetijstvo in eh, podeželje? Ali EIB meni, da kmetijstvo in podeželje predstavljata strateški področji, področji inovacij in eksperimentiranja, tudi sama menim tako, v, v prihodnosti. No, paradoksalno gledano pa so to območje, to ste omenili sami, kjer so prihodki nižji kot drugot. Ali menite, morda je to v skladu s tem, kar pravite, osnutek eh, bistvenega znižanja proračuna za politiko razvoja podeželja, mm, nekaj, kar tudi vaša banko sili v to, da drugače podpirate ta sektor, kaj ti delati mora več za manj. Zastavlja se več vprašanj, deloma ste na to že odgovorili, ampak še posebej me zanima, da ko govorimo o lokalnih, regionalnih eh, projektih, ki jih spremljate, eh, me zanima, za kakšne vrste projektov gre ali se bi ukvarjali tudi z mikrokrediti. To torej so vprašanja, ki se pojavljajo, ko se pogovarjamo o EIB-ju na podeželju. Časova. Zamujamo, tako da izvolite, gospod eh, Uazo. Hvala, gospod predsedujoči, gospod predsednik. Eh, to je pobuda, ki jo vsekor pozdravljamo. Pomembno je, da se to podpre tudi z financiranjem eh, zasebnih akterjev na podeželju. Menim, da glede na nove izzive, pred katerimi je ta sektor, eh, proračun EU ponuja premalo sredstev, bio gospodarstvo treba spodbujati, ampak ne moramo pozabiti na prave razloge, zakaj je celotna eh, kmetijsko-živilska veriga v EU v težavah. Zaradi bilateralnih sporazumov dejansko težko govorimo o kakršni koli stabilizaciji sektorja in eh, tudi o kakršni koli predvidljivosti upravljanja in investicije bodo eh, težko postale trajne, dokler ta strukturna šibkost, ki jo organizira sama komisija, ne bo odpravljena. Civilna družba zahteva vse več prizadevanj strani kmetov, kar zadeva podnebje. Mislim, da je obžalovanja vredno, da ni več investicij namenjenih ravno raziskavam v bolj trajnostne in cenejše oblike fitofarmacijskih sredstev. Hvala, gospod Agnijo. Hvala za besedo, gospod McDowell. Ja, vaša predstavitev te javnosti ABA je bila zelo zanimiva. Niste pa omenili Brexita. Dejali ste, da države članice za rimsko pogodbo nekaj vplačajo. Uh, eh, Potem pa so še to storili leta 2012, se pravi, pri vas je ogromno britanskega denarja, ne bomo pa prijeli nobenih dividend. Nima smisla, da ga imamo pri vas lasti, ker bo se daj ta denar financiral finančna podjetja po letu 2021, ki bodo tekmovala z britanskimi podjetji. Mi pa res ne bomo subvencionirali naše konkurence. Res me zanima, kaj boste storili z tem denarjem, za katerega sem prepričan, ste zelo dobro skrbeli. 27 sekund imam še na voljo, bi pa predsedujočega prosil, da takoj prekine govornike, ko bodo prekoračili 90 sekund. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi vas, vam postavil vprašanje v zvezi z uh, namenom Evropske investicijske banke, eh, zlasti v povezavi z SKP-jem, v obdobju, ko je kmetijstvo v težavah. Zanima me, v kakšno smer gre EIB. E Kar ste povedali, je pomembno. Ne strinjamo se namreč eh, glede uh, eh, uh, eh, SKP-ja. Nekateri se osredotočajo na uh, majhne in srednje velike obrate, drugi na velike obrate. V vsakem primeru pa se je treba odločati in uh, to je politična odgovornost. sredstva iz SKP-ja morajo iti tudi v smer eh, družinskih eh, obratov. Vi ne spremljate vseh eh, kmetov, spremljate samo nekatere kmete in to velike obrate, ampak že od leta 1992 je kmetijstvo v težavah spričo te liberalizacije in v kolikšni meri boste koncentrirali vaše, vaše uh, pomoči eh, ali boste to storili na ta način, da boste popolnoma zadušili uh, majhne uh, kmete ali boste uh, dosegli razkol med tistimi, ki uh, se financirajo iz državnih pomoči in, in subvencij in tistih, ki se financirajo z drugih sredstev. Dziękuję pan poseł Carty. Hvala, gospod Carty. Hvala za besedo, gospod McDowell, pozdravljeni na našem odboru. Govorili ste tudi o zasebnih naložbah in o tem, kaj EIB počne za gospodarstvo na irskem. Mi smo vam tudi pojasnili, da se naši lokalni kmetje sedaj soočajo z hudo konkurenco, ki pravzaprav sedaj uničuje gozdove, ki so zelo pomembni za biotsko raznovrstnost. Veliko krat sem vas že vprašal, po portfelju teh posojil in po regijah, ki so pravzaprav vključene v vaše programe. Mislim, da gre za javna sredstva in moje vprašanje za vas danes je, kdaj bo EIB objavila te informacije, kaj ti. Te... 2 odstotka naše gozne površine predstavlja stare gozdove in mislim, da boste z svojimi ukrepi sami sebi škodovali in boste samo pomagali špekulantom. Uh, thank you very much, uh... Najlepša hvala za to zanimivo predstavitev. Sestali smo se s Jen Fever. Mislim, da tudi ona dela za EIB na Irskem. Rad bi se tudi navezal na to, kar je pravkar povedal moj kolega. Tudi jaz imam podobne pomisleke. Zanima me, ali zaupate v te naložbe, ali bodo tudi upoštevale evropsko zakonodajo in da bodo trajnostne in vzdržne. Številni kmeti nas sprašuje, kako lahko dobijo tudi dostop do finančnih sredstev, kakor večja podjetja. Omenili ste tudi posojila v zvezi z lago banko, se pravi 2 milijona v poceni posojilih. To so dobre novice, kajti marsikaj kaj moramo storiti za kmete, moramo jim dati pošteno ceno za njihove dobrine, kajti vsi vemo, da so tudi pomembni za biotsko raznovrstnost. Tudi SKP je treba pošteno razdeliti. To moramo storiti, preden se bomo začeli pogovarjati o financiranju. Sami ste že dejali, da ste odgovorni za naložbe in da morajo vaše naložbe obrediti tudi določene sadove. Ampak treba povedati, da so kmetje izgubili ogromno denarja in zanima me, kako jim boste pravzaprav vrnili njihove naložbe, če se stvari ne bodo bolj korenito spremenile. Recimo, bolje jim bi bilo dati naporetna sredstva, ki jih sedaj ni, kajti nepovratnih sredstev pač ni treba povrniti v primerjavi z posojili, pa ne bodo še tako poceni posojili. Zanima me, eh, kako bodo kmetje poplačali svoje posojila. Ja, Hvala za to predstavitev. Je pa res, da moramo omeniti še naložbe v visoko infrastrukturo, prej ste omenili tudi naložbe v v Franciji glede pasterizacije mleka. Zanima pa me, ali spodbujate tudi majhne kmete, kajti vsi vemo, da majhni kmeti nimajo dostopa do financ, ne najdejo bank, ki bi jim pomagale in tukaj tudi niste podali nobenih primerov, kje je spodnji prak velikosti kmetije za dostop do financ. Dejali ste, da vlagate v biogospodarstvo. Kaj pa tam spodbujate, kajti biogospodarstvo je zelo širok koncept, pod ta koncept lahko vključimo skoraj vse res. Tukaj me zanimajo podrobnosti, kaj dejansko spodbujate in v kaj vlagate v okviru biogospodarstva. Ne vem, ali vlagate v tehnologijo, inovacije, raziskave, ne vem. Prosim, da mi to bolj podrobno pojasnite. Thank you, chair. Hvala za besedo, hvala tudi za to predstavitev. Seveda vsi gledamo svojo lastno državo v članico. Vem, da smo lani ogromno vložili v okolje, v socialna stanovanja in v obnovljive vire energije. Glede gozdarstva, ki je kontroverzno v določenih delih Irske, pa lahko povem, da vi na spletni strani govorite o tem, da mi res podbujamo tudi določene gozove na Irskem. Zanima me, ali bi vas lahko skupina kmetov prosila za financiranje, se pravi v obliki skupine ne vem, ali je država članica tista, ki posreduje in res velikost kmetije, velikost kmetijskega gospodarstva je zelo pomembna. Financiranje je seveda problematično in nižji kot so stroški financiranja, bolje je. Bardzo proszę przedstawiciela komisji. Komi Zaprosim predstavnika komisije, gospoda Pilke, če lahko na kratko podate svojo izjavo. Hvala za besedo. Nekaj o finančnih inštrumentih na področju razvoja podeželja in kmetijstva. Mislim, da s tem dopolnjujemo nepovratna sredstva. Potrebujemo naložbe v kmetijski sektor in tudi v razvoj podeželja. In seveda z neporatnimi sredstvi tega ne moremo v celoti doseči. Seveda hočemo imeti ciljne finančne inštrumente, tako da bomo lahko se usmerili tudi v majhne kmetije. Vsi vemo, da je dostop do financ v vsaki državi članici popolnoma drugačen, v določenih lažji, v drugih državah članicah pa je težji. Evropska komisija seveda sodeluje tudi z ostalimi mednarodnimi akteri in z njimi bi želeli ustvariti boljše pogoje za izvajanje kakovostnih projektov v kmetijskem sektorju. Našega gošča. Kako zdaj pa prosim eh, besedo, da bi ponovno naš gost, izvolite. Eh, Hvala za vsa vaša vprašanja. Upam, da bom lahko odgovoril na vsa v omejenem času, ki mi je odmerjen. Kolega Šmit pa lahko me potem še dopolni. Inovacije v kmetijskem sektorju so zelo pomembne. Ko financiramo večje projekte pri EIB, se pravi projekte, ki ki so povezane z MSP, morajo tudi izpolnjevati ostale cilje, recimo podnebne ukrepe in inovacije. Se pravi, ne bomo financirali velikih zadrug in njihovega povečanja in nadgradnje v biogospodarstvu. To ni naš namen, mora imeti tudi dodano vrednost, se pravi, več tehnologije, inovacij lahko eh, pravzaprav uporabi tehnologijo, ki je bila razvita drugod oziroma razvije svojo tehnologijo. Inovacije so zelo pomembne, se pravi, potrebujemo inovativno dodano vrednost. Inovacija lahko nastane tudi na samem kmetijskem gospodarstvu. Sodelujemo tudi s komisijo in hočemo razumeti, kakšne inovacije lahko nastanejo na kmetijih, recimo digitalizacija kmetije je velika, se pa tudi velika priložnost. Ne gre samo za to, da imajo kmetije dostop do interneta, ampak kmetije bi lahko tudi povezali, recimo primer jenju kakovosti vode, vsebnosti v prst in podobno. Vse to je lahko avtomatično in potem bi lahko vodili tudi zelo dobro evidenco to sedaj proučujemo, ko financiramo velike projekte v kmetijskem sektorju. Inovacije so ključnega pomena, potem še mikrokrediti, mikrofinanciranje, tudi mi imamo določene projekte na področju mikrofinanciranja pri EIB. Prej vam nisem najbolje pojasnil, kako podpiramo majhne projekte. Imamo recimo običajne finančne operacije za posojil, predvsem v menju 25 milijonov evrov, to je naš prak. Je pa res, da podpiramo tudi projekte z bančnimi posredniki, recimo projekte v vrednosti 40 tisoč evrov. Se pravi, do teh finančnih sredstev lahko dostopajo manjši kmetje, se da tega ne moremo storiti neposredno, ampak imamo druge pristope, ki se jih poslužujemo. Moramo tukaj sodelovati z posredniki, oni morajo pravzaprav ustvariti posojila, mi pa jih potem oplemenitimo, tako da so posojila cenejša za kmetje. Res, takšno sodelovanje z finančnimi posredniki je nujno pri majhnih projektih. Lahko vam tudi pošljemo vse naše statistične podatke. Velika večina financiranja v kmetijski sektor je namenjena majhnim projektom podjetjem z finančnimi posredniki. 75 odstotkov vseh projektov je majhnih projektov. Upam, da je sedaj vam celotna slika bolj jasna. Imamo tudi zelo konkretne programe, tukaj sodelujemo tudi s Komisijo za mlade kmete. Imamo posebna, pomeri narejena posojila za mlade kmete in tukaj tudi sodelujemo z bančnimi mi posredniki, banka Agricol nam je pomagala z oblikovanjem poceni posojil za mlade kmete in z zelo privlačnimi pogoji, ki jih morajo izpolniti za pridobitev takšnih posojil. Potem ste nas vprašali tudi nekaj o bančni vzdržnosti in sami ekonomiki. Imam dober italijanski primer za vas. Sedaj sodelujemo z desetimi regijami in upravnimi organi v Italiji, ki so združila številna sredstva in so jih sedaj namenila MSP-jem in vsak posamezni organ upravljanja se potem tudi odloči za upravičence. Je pa res, da smo s tem ustvarili večje portfelje posojil, celotni pristop je zelo inovativen, več regij v Italiji sodeluje med sabo in tako lahko v okviru EIB-ja ustvarimo res dobre pogoje. Mislim, da se bodo druge institucije tudi skidovale po nas. Potem pa sem dobil še vprašanje o SKP-ju in novemu finančnemu okviru. No, ne morem odgovoriti na ta politična vprašanja, kajti komisija in parlament oziroma svet so odgovorni za ta vprašanja. Mi imamo že tako ali tako ogromno pristojnosti. Mi ne oblikujemo in ne snujemo politik zato ne morem odgovoriti na to vprašanje neposredno. Potem pa ste nas tudi vprašali, zakaj so določeni kmetijski sektori bolj obremenjeni kot drugi. To tudi proučujemo pri EIB in seveda spodbujamo in pomagamo tem sektorjem z boljšimi posojili, z boljšim dostopom do kmetijskih sektorjev financiranje, tako da bodo lažje dostopali na svetovne trge. Potem ste nas tudi vprašali nekaj o Brexitu. V sporazumu o izstopu, ki je bil objavljen decembra, imate velik razdelek, ki je povezan z EIB, tam so nanizani tudi pogoji izstopa. Združene kraljestva, tudi iz EIB in tam smo tudi pojasnili, kako bomo povrnili Združenemu kraljestvu v določenem časovnem obdobju denar, ki ga je Združeno kraljestvo vložilo v EIB 3,5 milijarde evrov. Se pravi, to je jasno zapisano v samem sporazumu o izstopu v razdelku EIB omenili ste različne kmetijske modele. Komisija v novem predlogu govori tudi o tem, da lahko države članice za dosego istih ciljev uberijo različne pristope. Mi bomo še vedno financirali države članice glede na njihove politike glede na njihove zahtevane prispevke v operativne programe. Se pravi, ne bomo samo financirali enega modela oziroma sistema kmetovanja, ampak bomo to storili za sofinanciranjem različne države članice, pa bodo tukaj seveda postavili svoje kmetijske prioritete. Potem pa še vprašanje v zvezi z gostarstvom strani irskih poslancev. Mi ne oblikujemo teh politik. Irska vlada se je odločila za cilje pri gospodarstvu in Evropska komisija jo je pri tem tudi podprla. Vse naše operacije morajo pridobiti tudi odobritev strani dotične države članice. Brez njihovega dovoljenja ne moremo financirati nobenih operacij. Recimo pri gozdarstvu smo se posvetovali tudi z vašimi pristojnimi organi, ki so nam potem dali dovoljenje. Je pa res, da sedaj spodbujamo irske kmete z bolj trajnostnimi naložbami. Sedaj smo tudi financirali poseben sklad sedežem v Združenem kraljestvu, ki ima tudi partnerje v vaši državi, se pravi na Irskem. Tako se sedaj odmikamo od pridelave monokulture in spodbujamo pristope, ki so uveljavljeni recimo na danskem oziroma drugo, tako da nimamo več tega 30-letnega cikla pogozditve in krčenja gostov. In takšen pristop je tudi komercialno zelo ugoden, kajti ti gozdovi, ki se upravljajo na takšen način, so tudi bolj odporni na naravne sreče in morebitne bolezni. Še vedno bomo uveljavljali vse naše standarde pri financiranju gozdov. Če pa države članice oziroma državljani verjamejo, da naše financiranje krši evropsko oziroma nacionalno okoljsko pravo, potem se lahko tudi pritožite. Imamo tudi poseben mehanizem za pritožbe in vse ugotovitve bomo tudi objavili. Zato to lahko storite, če mislite, da je prišlo do kršitve evropskega in nacionalnega prava. vse objavimo na naši spletni strani, eh, vse financiranje vseh naložb, ko pa seveda recimo preiskujemo določene sklade, moramo razkriti, koliko smo vložili v ta sklad, koga spodbujam in koga spodbuja. No, koga spodbuja ta sklad, to je pač njihova pristojnost, ampak mi moramo seveda spoštovati naša merila preglednosti in transparentnosti. Še vedno smo odgovorni za to, da se spoštujejo okoljski standardi strani končnih upravičencev. Potem pa bom odgovoril še na vprašanje poslanke McGuinness v zvezi z zadrugami. Mi pri EIP razmišljamo o tem, ne samo na Irskem, ampak tudi v ostalih državah članicah, da bi financirali zadruge. Moram povedati, da smo že financirali dve zadrugi na Irskem in verjetno bomo financirali še nove zadruge z pobudo Kozme, smo tudi financirali ostale zadruge na Irskem. Irskem. To smo storili lani in moram povedati, da smo z pomočjo bančnega sektorja vašim kmetom odobrili res visoka posojila. Bom pa sedaj dal besedo kolegu Šmitu, da odgovori na vprašanja mikrofinanciranja. Hvala, predsedujoči in uh, Dobro dan vsem. Zelo me veseli, da sem danes tu med vami in naj povem samo nekaj eh, še dopolnilnih eh, pripomp. Naj spomnim vse poslance parlamenta, da smo institucija, ki se odziva na eh, vloge, na prošnje. Če prošen ni, potem tudi ne bomo investirali. V zadnjih letih smo bili priča takšni situaciji in tu odgovarjam na nemško vprašanje. V zadnjih letih smo bili eh, priča eh, stalnemu financiranju majhnih in srednje velikih obratov. Če imate občutek, da eh, investiramo samo v velike obrate, potem to absolutno ne drži. Naprimer, leta 2017 eh, je bilo 80 odstotkov eh, naših eh, posojil namenjenih majhnim in srednje velikim obratom in samo 20 odstotkov velikim obratom. Če vas zanima, kaj natančno financiramo, potem si lahko pogledate našo spletno stran in tu boste videli, da imamo tudi um, rubriko za kmetijstvo. Glede mikroposojil, omenili smo že Evropski investicijski sklad, eh, sestrsko institucijo. In ta sklad eh, predvsej eh, nalaga v kmetijski sektor. Če vas zanima dostop do tega, potem imamo prav tako na spletni strani Eh, lokalne urade v večini držav članic eh, in tudi druge eh, posrednike, ki so prav tako navedeni na spletni strani. To je vse, kar sem želel v dopolnilo povedati še tu. Jaz se prosim, gospod posel Flanagel, po minuti. Gospod Flanagel, po minute. Če bi se uh, volivci uh, v mojem volivnem okrožju, obrnili name v zvezi z mm, možno kršitvijo okoljskega eh, prava. Kako lahko ugotovim, ali je Evropska investicijska banka uložila eh, denar v projekte, ki eh, so pri tem vključeni ali prizadeti? Kako lahko dobim to informacijo? Um the first and for Najprej imamo neposredne financerje. In ti morajo podati eh, podatke o eh, svojih eh, upravičencih. Če pa imamo specifično pritožbo, glede naprimer kršenja kakršnih koli okoljskih eh, in socialnih standardov, ki jih ima naša banka, če nas opozorile, opozorite na to, potem lahko mi preverimo, ali eh, je mm, določen eh, plantaža ali določen obrat prejel sredstva Evropske investicijske banke. In ta uh, preiskava je neodvisna od eh, tiste službe, ki je odobrila posojilo. In tudi rezultati takšne pritožbe so na to objavljeni. V vsakem primeru lahko sledimo vsaki posamezni pritožbi in to bomo tudi z veseljem storili, če nas boste opozorili na takšne primere. E, Hvala lepa. S tem smo izčrpali vprašanja in komentarje naših poslancev. Hvala tudi gostom iz Evropske investicijske banke. Mislim, da smo sedaj vsekakor bolj podkrepljeni z informacijami. Torej, še enkrat hvala lepa za vašo prisotnost. Mi prehajamo na naslednjo točko. In sicer problematika kmetijstva v mestih in primestnih območjih. Predstavitev je bila pripravljena na našo prošnjo in sicer. gospa dr. Anet Pjol in dr. Ingo Zasada. To je bilo torej pripravljeno v raziskovalnem centru v Leibnicu na pobudo političnega oddelka B. V skladu z našo prošnjo je namen podati informacijo o stanju mestnega in premestnega kmetijstva v Evropski uniji. Ta analiza podarja raznolikost pojavov, eh, prednosti in omejitve, s katerimi se soočajo. To je tema, o kateri nismo govorili v preteklem mandatu, je pa zelo pomembna tema in eh, se razvija v smislu kmetijstva in možnosti za sodelovanje na trgu, zato smo pripravili naše strokovnjake za to informacijo. Imate približno 20 minut. Tako da, če se strinjate, bi se kar lotili vaše predstavitve. Izvolite. Um, geben Sie Schemen, die Memes of Support. Hvala lepa, spoštovani poslanci, spoštovani predsedujoči. Hvala lepa za te prijazne uvodne besede. Ime mi je Ingo Zasada in prihajam iz eh, Centra za kmetijske raziskave eh, v Leibnicu. In eh, zelo me veseli, da imam priložnost, da danes tu pri predstavim študijo o mestni in pri, mestnem in primestnem kmetijstvu. Uh, Eh, študija, ki je bila pripravljena na prošno vašega odbora. Predstavitev smo pripravili eh, v obliki desetih vprašanj, ki so organizirana v štiri teme. Kmetijstvo v mestnem kontekstu, motivacije, cilji in potencial kmetov v mestnem kontekstu. Eh, območju, na to politično in institucionalno okolje, zaključili pa bomo z nekaterimi priporočili za politično dejavnost. Ko govorimo o kmetijstvu v mestnem kontekstu, je zelo pomembno, da nam je jasno, kaj to pomeni. Gre namreč za primestno območje, kjer, eh, se stikata mestno in, eh, podeželsko okolje. Tu je vedno prisotna zelo močna dinamika. rast prebivalstva po eni strani, po drugi strani pa smo tu tudi priča predvsej uh, eh, razpršeni upravni situaciji. In to vodi v uh, eh, predvsej pritiskov, pa tudi priložnosti. Z drugimi besedami, to je zelo uh, poseben kontekst, v katerem se ta uh, oblika kmetijstva razvija. Kmetje na teh območjih so eh, pod velikim pritiskom, tekmujejo med sabo namreč za eh, zemljo in delo. Po drugi strani, in to je zelo pomembno, pa ta bližina eh, mestnih trgov in potrošnikov predstavlja tudi precejšnje konkurenčne prednosti. in to je povezano tudi z boljšo mestno uh, skupnostjo uh, in vse to vodi v situacijo, ki je naslednja. Kmetijstvo na teh področjih je razvilo celo vrsto prilagoditvenih strategij, poslovnih modelov in o tem vam bom povedal nekaj več začnimo z kmetijstvo v mestnem kontekstu. Tu imamo kar nekaj specifičnih tehničnih rešitev, pa tudi oblike kmetijstva, ki so usmerjene v eh, skupnosti in v skupnostjo povezanimi dejavnostmi. Nasplošno lahko rečem, da poskušamo najti skupne lastnosti in kmetijske prakse, ki se lahko izvajajo v precej omejenem mestnem kontekstu. Kmetije so tudi ponavadi vrtnari, nimajo nobene formalne izobrazbe na področju kmetijstva in eh, njihova dejavnost eh, ni usmerjena v dobiček ti ljudje uporabljajo mm, zemljišča, ki so na voljo in um, na precej inovativen način uh, tudi iščejo mm, najprimernejše tehnike in rešitve. Tu imamo tudi različne obsege te dejavnosti, ponavadi gre za majhna zemljišča. Prav tako imamo tudi eh, različne akterje, to ponavadi niso kmetje, temveč so predstavniki civilne družbe, ki so angažirani na področju kmetijstva in eh, prav tako imajo ti tudi precej različne interese. Na koncu eh, ločujemo tudi med tremi tipi mestnega kmetijstva. Po eni strani imamo naprimer vrtnarstvo, vrtnarjenje, skupne vrtove, na to imamo kmetijstvo v obliki vrtnarjenja, ki je zelo kulturno, socialno usmerjeno, naprimer šolske vrtove in skupnostne vrtove. Na to pa imamo tudi nekaj uh, Eh, komercialnih eh, eh, rešitev, ki so usmerjene v dobiček. Naprimer, proizvodnja gob v kleteh. Na no to, če sedaj spregovorimo o primestnem okolju, tu vidimo, da je ta oblika kmetijstva že bolj podobna navadnemu kmetijstvu, ki ga poznamo na podeželju. Še vedno pa so ti obrati zelo blizu mestom, kar pomeni, da so še vedno te oblike kmetijstva drugačne od kmetijstva na podeželju. pomembno je vedeti tudi naslednje. Perspektiva kmetijstva na teh eh, območjih eh, se je precej spremenila. V 70-ih letih, naprimer, je OECD govorila o eh, kmetijstvu, v primestnem kmetijstvu, ki je bilo precej negativno prizadeto, sedaj se je ta perspektiva spremenila in sedaj govorimo o priložnostih. Vidimo eh, štiri različne eh, vidike prilagoditve in to vključuje naprimer specializirano proizvodno, eh, pogosto intenzivno pridelovanje pridelkov, ki imajo veliko vrednost, veliko dodano vrednost. Prav tako uh, gre tu za dejavnosti, ki so primestne narave, naprimer um, jahanje in podobno. Na to uh, je ta dejavnost povezana tudi z uh, možnostmi, ki jih imajo kmetje, da svoje pridelke lahko prodajajo na tržnicah. Vedno več pa eh, imamo tudi digitalnih eh, rešitev dostave teh eh, pridelkov potrošnikom. V primestnih območjih smo pogosto videli tudi uh, Eh, dodatne dejavnosti, naprimer turizem, jahanje in podobno. Podobno kot eh, vrtnarjenje je tudi ta oblika kmetijstva zelo povezana z različnimi oblikami druženja. imamo veliko raznolikost eh, akterjev, eh, vrst kmetijstva, interesov, prav tako pa vidimo tudi, kakšni so potencijalne koristi eh, teh oblik kmetovanja. Tu obstajajo precejšnje razlike. Imamo oblike kmetijstva, ki ustvarjajo delovna mesta, ki ustvarjajo prihode, ki so usmerjena v dobiček. Po drugi strani pa te oblike kmetijstva lahko precej prispevajo tudi k varstvu okolja, eh, ohranjanju biotske raznolikosti, zlasti če gre za majhne strukture, ki um, spodbujajo ozelenitvene ukrepe. Takšna oblika kmetijstva pri, prispeva k druženju, k gradni eh, skupnosti in pri tem je zlasti pomembno naprimer vrtnarjenje in podobne dejavnosti. Izpostavili smo tudi eh, zdravstvene vidike, naprimer v eh, obratih, pri mestnih obratih imamo pogosto tudi različne dejavnosti povezane z zdravjem. ta oblika kmetijstva se razlikuje tudi v drugih vidikih. Kmetijstvo se je vedno bolj prilagajalo eh, potrebam eh, v mestih, eh, potrošnikov, ki so v mestih. In ta oblika kmetijstva je tudi uh, neke vrste izložba za to, kaj kmetijstvo uh, lahko še uh, naredi v prihodnosti. Hvala lepa, bom nadaljevala, spoštovani poslanci, člani tega odbora. Tudi omejitve in grožnje eh, obstajajo pri tej obliki kmetijstva. Dostop do eh, zemlišč je eh, Eh, ena od glavnih eh, omejitev, kot eh, smo že omenili, so ta primestna zemljišča draga, razdrobljena, omejena in situacija je zelo konkurenčna. Zlasti je težko stopiti v ta trg, če želimo začeti s to dejavnostjo. Na no, to tehnične rešitve, te še niso v celoti izvedene. Vemo, da imamo veliko pilotnih eh, projektov in tu so stroški tudi precej visoki. Omejitve in grožne za to obliko kmetijstva izhajajo tudi iz dejstva, da ljudje, ki se z njim ukvarjajo, niso kmetje in njihove prakse niso vedno povsem usklajene z dobrimi kmetijskimi praksami. Naprimer, tudi ne poznajo dovolj zakonodaje, ki ureja eh, uporabo različnih eh, proizvodov, eh, uporabo vode in prav tako nimamo ustreznega nadzora, zato ker gre za neformalne sisteme. In ta neformalnost je tudi priložnost. In eh, videli smo veliko primerov takšne preobrazbe, ki izhaja tudi iz eh, globalne krize in eh, načinov, kako so se ljudje na to prilagodili. Imamo več mladih kmetov, več žensk, ki se ukvarjajo s to obliko kmetovanja in to omogoča na primer tudi vključevanje beguncev v to vrstne eh, skupnostne dejavnosti. Prav tako gospodarske eh, preobrazbe vplivajo na to obliko kmetovanja. Vedno znova omenjamo dejstvo, da v teh regijah imamo velike eh, tako imenovane eh, hube za eh, pridelavo hrane in to je velika priložnost. Po drugi strani pa imamo akterje, ki se ukvarjajo bolj z predelovalnim delom te proizvodne in tudi velik del teh kmetov ni usmerjeno v ustvarjanje dobička prav tako moramo tudi ločevati med perspektivo kmetov in pa potrošnikov. Kmetje eh, cenijo to, da se jih prizna kot kmete in eh, tudi cenijo to eh, tesno povezanost z potrošniki, kar eh, ne velja vedno za kmetije na podeželju. Eh, z vidika eh, potrošnikov pa vidimo, da ti zelo cenijo doma pridelano hrano in tu vlada večje z upanje. Glede varne hrane, tu je zelo težko odgovoriti na postavljeno vprašanje, eh, ne razpolagamo največ z dovolj eh, podatki in vse uh, obstoječe scheme nam ne omogoča razlikovanja med to obliko kmetovanja in drugimi. Tudi iz znanstvenega vidika mislim, da eh, se tu osredotočamo bolj na prehrambeno suverenost in ne varnost hrane ampak eh, kljub temu eh, si vseeno prizadevamo eh, za tudi številčno oceno te pridelave. In enako velja tudi za naprimer vrtove na strehah v mestih. Vidimo, da eh, ljudje zelo pozitivno sprejemajo eh, to eh, raznolikost, ki jo prinašajo te oblike eh, kmetovanja. Po drugi strani pa eh, cenijo tudi tradicionalni sistem pridelave. Napotila bi vas na naš študijo, kjer najdemo zelo veliko uh, Eh, podatkov, prav tako imamo kar nekaj eh, lokalnih in translokalnih eh, omrežij, naprimer Purple, RUAF in vse te pobude so tudi povezane z mednarodnimi pobudami Združenih narodov, organizacije za hrano in tako dalje. Zahvaljujoč eh, s precejšnjim sredstvom za raziskave eh, imamo sedaj tudi veliko več podatkov in študij v zvezi s tem fenomenom in eh, tu vidimo tudi, da imamo vedno boljši dostop do podatkov, kar se zopet odraža v boljših znanstvenih študijah. Kaj so glavni argumenti za politične intervencije? E, zaenkrat to ni bilo v resnici potrebno, to namreč ne spada pod skupno kmetijsko politiko, ampak za primestne e, kmetije imamo določene ukrepe, ki se uporabljajo naprimer eh, scheme za ekološko kmetijstvo in tudi druge oblike podpore. Projekti LIDER oziroma um, upravičenost do sredstev iz liderja, se, ti kriteriji so se pre, spremenili v zadnjih letih in javno posvetovanje za eh, obdobje po 2020 je pokazalo, da mm, bi bilo treba to tudi vključiti. Ne bom šla tu v podrobnosti, vse to boste našli v poročilu in o tem lahko tudi kasneje govorimo, ampak zaenkrat bi eh, poudarila to, da imamo zelo pomembne in zelo dinamične nove strateške mreže na področju eh, proizvodne hrane, tako na lokalni kot na regionalni eh, ravni. Imamo celo vrsto eh, pobud civilne družbe, eh, E, in tu gre za zelo različne e, vidike, od dostopa do hrane, do teh e, tržnic, kjer se prodaja hrano neposredno s kmetij, in tudi celo vrsto drugih mrež, naprimer Milanska mreža iz Milana leta 2015, eh, kjer imamo več kot 120 eh, različnih eh, organizacij, ki sodelujejo. Kakšen je njihov namen? Njihov namen je, da se vključuje hrano in z, njim, z njo povezano vprašanja v načrtovanje. Prav tako eh, gre tu tudi za eh, integriranje različnih tem, eh, različnih uprav, pri tem pa se pojavlja težava v zvezi z razdrobljenostjo, v zvezi z nedoslednostjo, zlasti ko smo priča več plastnim politikam in tu bi sedaj spregovorila še o naših priporočilih. Vidimo, da tu ne gre za potrebo po novih eh, politikah ali po mm, neki reformi SKP-ja. To je način, kako lahko dosežemo širšo strategijo, kako lahko dosežemo te politične cilje, ki eh, so na agendi za prihodnost, kajti to eh, temelji na določeni preobrazbi na eh, vključevanju regij in perspektiv, to je bilo že rečeno. In ta eh, lokacija med eh, mesti in med podeželjem je res lahko območje, ki nam omogoča tudi inovacije na področju povezovanja, lahko uporabimo različne modele upravljanja, lahko jih prilagodimo tako, da vidimo, kako se lahko to vključevanje na več ravneh eh, izvaja. To je povezano tudi s sektorskim povezovanjem in to je morda tudi eh, možnost, kako lahko eh, spodbudimo povpraševanje po Tako bomo imeli diskurs, ki bo temeljil na popraševanju in to popraševanje bo lahko usmerilo lokalne, regionalne, strateške odločitve, ki se bodo lahko odražale potem tudi na evropski ravni. To strateško načrtovanje je zelo pomembno. Na to lahko predvidimo tudi nekaj uh, Eh, tem, ki so tu pomembne, naprimer dostop do zemljišč, dostop do trgov, mm, na to tudi eh, vprašanje, kako se lotimo teh eh, primestnih zemljišč in njihovega upravljanja. In na konec naj povem, da je ta oblika kmetovanja pozitivno sprejeta. To je dinamičen fenomen, eh, ki se odvija v zelo um, težkem konkurenčnem okolju. Eh, možnost eh, imamo, da ustvarimo zelo uh, dobre pogoje za iskanje inovativnih eh, rešitev in to je lahko tudi priložnost eh, za te oblike kmetovanja, ki lahko postanejo neke vrste zgled integracije teh eh, ciljev in tako lahko vključimo trajnostni razvoj tudi v vse te prakse. potrebujemo pa več načrtovanja in nekateri mehanizmi in instrumenti morajo biti tudi uporabljeni za uh, te oblike kmetovanja, ne priporočamo pa, uh, da se išče nove. Hvala lepa. Tako, zdaj pa so na vrsti poslanci in poslanke. Najprej gospa Herenc Garcia. Izvolite. <clears throat> Hvala lepa. Naj bi spomnila tudi na to, da nas je danes sicer malo, ampak če nas je eh, veliko, potem eh, me vedno mešajo z kolegico, zato nikoli ne, ne, takoj se ne odzovem. Sama sem eh, geografinja in vem, kako, uh, pomembno, uh, kako pomembna je ta povezava med mesti in podeželjem, kako pomembno naj je tudi ta povezava z življenjem, uh, ki ga poznamo iz preteklosti. Sama uh, izhajam iz zelo majhne regije uh, in uh, iz Rioche in uh, prestolnica. Um, ima še vedno zelo veliko teh eh, primestnih oblik eh, kmetovanja. In temu je treba posvetiti več eh, pozornosti, tudi zaradi vseh kulturnih, socialnih in drugih vidikov. Ampak, ko govorimo o SKP-ju, o razvoju podeželja in ko uh, se to na to povezuje z liderjem, tako dalje, to se mi pa ne zdi dobro. Uh, ta eh, razdelitev med različnimi oblikami, eh, geografskimi enotami, ki jo imamo v glavi, mm, ponavadi ne drži. To moramo veliko bolj povezati. Pogosto se okomarjamo samo s eh, podeželjem in kmetijstvo je Eh, se obravnava samo v okviru podeželja, medtem ko eh, za mesta pa imamo druge eh, projekte, naprimer, ki so povezane s kulturo, z umetnostjo in tako dalje, ne pa s kmetijstvom. In ti instrumenti za mesta ne dajajo prave teže tudi temu, tem oblikam kmetovanja. Naprimer, v mestih imamo vrtove, imamo parke, imamo eh, celo vrsto teh eh, oblik eh, kmetovanja, ki ste nam jih predstavili. Ti instrumenti za mesta bi bili verjetno bolj zanimivi za ta, to, to mestno kmetovanje, bolj kot skupna kmetijska politika. Če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 Tudi jaz se vam eh, za to predstavitev gre za problem, no, ja, ne problem, ampak za vprašanje, ki ni eh, marginalno. Mislim, da ste zelo odlično predstavili eh, ta pojav, ki, ki se tudi, tudi vedno bolj razširil. Mislim, da to je tudi ključno vprašanje za SKP. Ampak v bistvu gre za neke vrste neuspeh. to je neuspeh tega, kar počnemo že zadnjih 44 let. Tako da mislim, da moramo biti nekoliko bolj eh, umirjeni. Gre za odnos med eh, potrošnikom in hrano in zaupanjem v to hrano. Vse bolj je vidno, kakšne so eh, omejitve tu, kar zadeva eh, sploh eh, socialno strukturo in tako naprej. To je jasno v vseh državah Unije. In to kaže na to, da danes potrošnik, državljan, prihaja vse bliže, bliže temu pristopu. In to pomeni, da zahteva vse več pristopu odgovorov. Tako da se lahko zgodi, da eh, potrošniki želijo pač eh, vedno več nekih dokazil o tem, kaj jedo. In zato je pomembno, da ljudje v mesti vedo, aha, dobro, vem, kakšen pradižnik bom jedel, vem, kakšno drugo zemljavo bom jedel, ker te zahteve so vse bolj uh, jasne in vse več jih je. In uh, mislim, da nam uh, mora ta pojav, pokazati, da mm, moramo storiti več na tem področju. In če ne bi prišlo do eh, težav, s kakršnimi se soočamo, ne bi prihajalo do tega eh, napredka, do katerega prihaja. Tako da gre za vprašanje, nimam odgovora, ampak tudi mene ta tematika zelo zanima, zelo zanimivo je vse skupaj, ampak eh, kot pravite, vse to od nas tudi zahteva, da se v prihodnosti lotevamo teritorijalnosti globalno gledano imamo mestna, primestna območja, eh, podeželska območja in eh, dejstvo je, da imamo v mestih eh, bolj ali manj gosto poseljena območja in takšni vrtovi so seveda zelo ekološko pomembni prostori in ali lahko najdemo torej to ravnovesje med kmetijstvom in podeželjem. Predstavljamo si scenarij v prihodnosti, da se kmetijstvo v mestih zelo razvije in da potem eh, podeželje nima več eh, funkcije proizvodnje hrane. Ne vem, pač eh, nek katastrofalen scenarij, ki se verjetno ne bo odvil, ampak morda ne vem, čez 20 let bo pa zanimivo imeti takšno razpravo in na, jaz sem zelo zahvaljujem za to, kar pravite. In tu gre tudi za vprašanje socialnih vezi. Danes vidimo, da v mestih eden ključnih problemov je ravno to pomankanje socialnih vezi med ljudmi in če ta pojav, ki ga vi tu o, kažete, prispeva tudi k izboljšanju socialnih razmer in eh, družbene kohezivnosti, je to še toliko bolj pozitivno. Pomembno je, da smo zelo natančno eh, da zelo natančno spremljamo to, to gibanje, ta, ta pojav, kajti to bo imelo velik pomen za nas v prihodnosti. Štiri minute si govoril, Erik, si videl? gospod Hojsling. Dve minuti, prosim. Ja, ja, Erik je zdaj postavil standard, štiri minute, kaj ne. No, hvala lepa, hvala za predstavitev te študije, mislim, da... Je padlo vprašanje, kako to povezati z SKP. To ni nekaj, kar je nujno treba povezovati z SKP. Jaz bi na številnih področjih Eh, ravno želel drugačno obliko podpore za takšne projekte, nikakor pa ne sredstva iz prvega ali drugega stebra. Eh, mislim, da je tudi pomemben kulturni vidik. V Nemčiji, v številnih regijah, eh, tudi skupaj s tako imenovanimi prehranskimi sveti, ki si prizadevajo za to, da se v da se mesta prehranjujejo regionalno, um, torej tudi spodbujajo takšne pojave. Mislim, da je to zelo pomemben eh, pozitiven element, to danes, ko je hrana tako globalizirana in to je nekaj, kar prosto moramo podpreti. Ne poznam uh, toliko pobud, kjer bi lahko bilo tako enostavno zadeve mm, podprli. Če imamo takšne projekte v bližini velikih mest, poznam Frankfurt, tam hektar stane milijon in pol. In eh, takšni projekti, mislim, da bodo vse čas v nevarnosti, namreč, da se bo, bo mesto nekako priplazilo do teh območij. In, eh, kako torej zagotoviti neko trajno podporo eh, takšnim projektom, da bodo ljudje dejansko investirali v nje. Naslednje vprašanje je, kako poskrbeti. Zato, da bodo to organizirane pobude. Zdaj, ne, ne, nimam ravno veliko pozitivnega za povedati o tako imenovanem gverilskem vrtnarjenju, ker ne vem, če bi ravno jedel solato iz Rondoja. Ampak eh, dobro, to so pač mm, posebna vprašanja. Še ena zadeva je, in sicer imamo projekte, ki so prilagojeni mestom, eh, imamo naprimer. Mm, rastlinjake na vrhih nebotičnikov in podobne zadeve. Drugo pa je tudi financiranje teh projektov. Imamo projekte, ki so nastali iz vlastne inicijative, ampak problem je v tem, ali imajo ti projekti dejansko dostop do ustreznega financiranja in če je nekako to izboljšati. Gospod Agnew. Ja, eh, tu pa tam se vendarle strinjam z zelenim lobijem, gospod predsednik in strinjam se, da ko govorijo o završkih hrane, tega je, tega je ogromno v mestih. In to je res prvorazredna krma za prašiče. In to smo, to smo včasih počeli. Pomije smo pač eh, in odpadno hrano dajali eh, prašičem, ampak to zdaj ni več ne vem kako zelo moderno. Zdaj, praktično vse to je prinašalo tudi zelo ekološki produkt, uporaben produkt, praktično vse lahko poješ od eh, prašiča. No, danes se prašiče krmi z eh, pomijami in eh, to je zdaj naletelo na nek slab odziv, sloves je slab, ampak ja, lahko prašiče krmimo s pomijami, če so te ustrezno tretirane in dobro bi bilo, če bi se vrnili k to. Poglejte vse, podgane, ki letajo okrog eh, obratov hitre prehrane. Zato, ker se hrana meče stran. Če bi kdo to hitro pobral in eh, nahranil prašiče, bi s tem rešili marsikateri problem. Sam sem opazil mm, v tako imenovani periurbanem kmetijstvu, eh, torej primestno kmetovanje ali vrtičkanje, kot se temu reče. Mislim, da če hočete karkoli storiti, in imeti aktivno kmetovanje v bližini mest, pride do vandalizma. Vem, ljudje, ki mislijo, da je zabavno streljati po kurah zračno puško ali pa vam metati eh, smeti na vaš vrt. Skratka, tveganje je dokaj visoko, ampak kljub temu mislim, da imamo kar nekaj uspeha. Nekatere slike, ki jih kažete, ne izgledajo ravno v mestih, se zdi, da prihajajo iz zelo lepih eh, podeželskih območij. Vsekakor pa mislim, da to je vsekakor nek resurs, ki ga velja izkoristiti. Hvala. Gospod Flanagan. Hvala za to fascinantno predstavitev. Prva stvar, ki mi pade na pamet pri tem vprašanju urbanega kmetijstva in to sta omenila tudi prejšnja dva govornika, je potencijalna kontaminacija. Sam sem že dve leti tu v tem mestu z tremi otroci in ženo in eh, komaj čakamo, da odidemo, ker eh, tam, odkudar jaz prihajam, za vsak eh, vdih dobiš še enega za ston, za razliko od tega tu. No, ali ste kaj govorili oziroma preučevali eh, onesnaževala, težke kovine in tako naprej? Vsekakor vidimo masovne pozitivne učinke, duševno zdravje, povezovanje ljudi z nečem otipljivim, kar ljudi verjetno lahko bistveno bolj zadovolji kot njihove službe. In to ljudi nekako vrača k realnosti, k temu, kaj je hrana sploh je. Ampak mene vendarle skrbijo potencijalne onesnaževala. In Kanada je danes legalizirala kanabis. In tu govorimo o tem, da je mestno kmetovanje nekaj novega. Ja, tole vam povem. Mestno kmetovanje ni nič novega, nikakor ne v Kanadi. In eh, danes eh, so pač legitimirali to uh, urbano kmetovanje in upam, da bodo kmalo tudi moje urbano kmetovanje na ta način legitimirali. Gospod Bogovič. Hvala za besedo, hvala tudi za to študijo, ki sem jo z veseljem spremljal in zelo pozdravljam to, kar ste predstavili, se pravi, da se vedno več ljudi zaveda, da je pridelovanje hrane nekaj, kar je možno tudi delati ne samo na klasičnih kmetijskih površinah, na eh, v ruralnih območjih, ampak da je to tudi del mestnih in premestnih eh, stvari. Eh, v sami <clears throat> študiji je predstavljeno kar nekaj primerov iz Slovenije, iz države, odkuder prihajam, ker moram reči, da sem tudi sam sodeloval kot župan ali pa tudi kasneje še kot minister pri postavljanje šolskih vrtov, zelenjadarskih, zeliščnih, eh, kjer se je ogromno naredil tudi v teh primestnih vrtovih, kjer ljudje danes sami predelujejo hrano. Mislim, da zelo pomembno po eni strani iz tega vidika pridelave zdrave hrane, lokalno pridelane, tudi iz kontekstu eh, povečanja samooskrbe, na drug način pa tudi gojenje nekega in spodbujanje nekega na, načina življenja, ki je v nadaljevanju povezan tudi z drugačnimi navadami v gastronomiji oziroma pripravi hrane, kulinariki, tako da cela vrsta pozitivnih stvari vidim v, v tem pojavu. Mislim, da je zelo pomembno tudi to, da se tudi na takšen način vedno več mladih sreča z samo pridelavo hrane, kajti vedeti moramo, da je danes vedno manj ljudi, katerih korenine segajo na podeželje in jim je predlava hrane jasna in eh, tisto <clears throat> eh, podobo, da je ne vem, eh, krava vijolčasta, je na tak način možno tudi spreminjati. Pomembno pri tem delu lahko povem tudi dobre primere, še dva primera iz Slovenije, kjer je v zadnjem času zelo aktualno tudi mestno čebelarenje, tudi analize medu so presenetljivo dobre, eh, se pravi z zdravstvenega vidika, eh, eh, kar se tiče tega. In pa tudi en zadnji primer, ki ga z veseljem povem, je pa, kako se je na kmetiji v primestnem območju združilo tudi kmetovanje in pa zaposlovanje ljudi z motnjami, ki so prizadeti. In v bistvu se je skozi ta Eh, način predelave, ne vem, jogurtov, zelenjave in podobno in povezave z domovi za starejše, s povezavi z vrtci, na eni strani predela kvalitetno hrano, lokalno skrbo, po drugi strani se pa vrlo dostojanstveno tudi tem ljudem, ki so na tak način dobili prve zaposlitve. Tako da zelo podpiram in mislim, da, je, da se nimamo kaj bati, da bi nam mesto uh, Eh, kmetijstvo prevzelo pri osnovno pridelavo hrane, ima pa celo vrsto socioloških in drugih pozitivnih učinkov, ki mislim, da jih lahko vidimo eh, v tem tipu kmetovanja. Hvala. Hvala lepa, s tem smo izčrpali nastope poslank in poslancev. Na vrsti je predstavnik komisije, gospod Pilke. Izvolite. Thank you, chairman. Hvala, gospod predsednik. Ja, hvala lepa za to zelo zanimivo študijo, ki kaže na raznolikost tega mestnega in primestnega kmetovanja. E, to je sploh zelo pomemben prispevek k razvoju mest. Študija tudi zelo dobro kaže, da to vrstno kmetovanje lahko privede tudi do pomembnih povezav med podeželjem in mestom. To je nekaj, kar je za nas zelo pomembno. Kar pa zadeva razpoložljive inštrumente za spodbujanje to vrstne dejavnosti. Tu pa je treba vedeti, da mm, kot vidimo, je ta študija pokazala, da cele vrsta inštrumentov že obstaja. Kmetijska politika in investicije v kmetovanje to ni omejeno zgolj na podeželje. Kmetije na primestnih območjih so tudi upravičene do teh sredstev, tudi kmetijsko-okoljski ukrepi. Tako da imamo številne inštrumente, ki so že na voljo. Mislim pa, da ta študija tudi zelo lepo kaže, da je pomembno vzpostaviti nekakšno strategijo, da se ti različne inštrumente združi. In v tem kontekstu eh, študija omenja program LIDER, ampak ni samo program LIDER. Mislim, da gre za cel koncept eh, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. In mislim, da je to bistveno bolje, kot da se o teh zadevah odloča na neki visoki ravni. Pomeni, da se te inštrumente da na voljo in da se na ta način združi tisto, kar je na voljo v tem specifičnem kontekstu. Vidimo tudi, da je urbanizem tudi eden ključnih dejavnikov pri teh pobudah. Tako da, ko gre za politična priporočila, tu beremo, da ta študija predlaga, da se uveljavi nekakšno dodatno plačilo za mestno ali primestno kmetovanje v primeru uh, mladih prevzemnikov oziroma mladih kmetov, torej da bi mlad kmet v bližini mesta dobil nek dodatek za vzpostavitev kmetije. Ne vem, ali je to res najbolj preprečljiv vidik in ali so ti kmetje v slabšem položaju, kot pa kmetje nekje daleč od eh, razpoložljivih trgov. Ampak eh, dobro, to nikakor ne, ne odpravlja dodane vrednosti eh, te dejavnosti in tudi javnega, javnega dobra, ki ga ustvarja. In seveda, mislim, da je zelo pomembno, da pogledamo, kakšne kombinacije razpoložljivih inštrumentov lahko uporabimo. Hvala. Ja, tudi jaz bi rad morda dodal par besedic. Zdi se, da razvoj v večini mest sledi predvsem ohranjanju najboljših zemljišč. Vidimo, da so se mesta pogosto razvijala, nekontrolirano in eh, pogosto je prihajalo do tega, da se je mesto razraščalo v najboljša kmetijska zemljišča. Na Polskem imamo 38 milijonov prebivalcev danes in vidimo, da imamo dovolj zemlje za 250 milijonov prebivalcev. No, to so tudi nekako lokalne oblasti počele, zato da bi izboljšali ceno zemljišč, eh, skratka, spremenili so namembnost zemljišč in zdaj imamo dovolj eh, zazidljivih zemljišč za, kot rečeno, 250 milijonov prebivalcev. Eh, no, vprašanje je, kako ohraniti to primestno kmetijstvo. Pogosto je to nek zgodovinski pojav kajti mesto se počasi razrašča tudi v kmetijsko območje in dobro, da se kmetijstvo tam ohranja. Ampak, ko pa imamo že obstoječa mestna območja, se pa treba vprašati, ali gre tu zdaj za neko novo, tipično obliko pridelave. Če je to nova, mm, tipska oblika pridelave, drugačna od drugih, potem imamo zopet problem konkurenčnosti. Za kakšno ceno torej je možno tam pridelovati? drug problem. Ne, potem je naprimer kmetijstvo eh, pri šolah ali pa eh, pri domovih za ostarele, eh, za invalide. Tu, tu, tu se odvijajo drugačne funkcije, gre za izobraževanje, rehabilitacijo in tako naprej. Skratka, so, so druge funkcije, ki so v ospredju. In Potem tudi vprašanje koriščenja proste energije. Imamo prosto energijo, ki jo je možno uporabljati za potrebe pridelave hrane. Tako da to so ključna vprašanja, po mojem mnenju. In seveda, ja, strinjam se eh, z tudi tem, da je čebelarstvo zelo dober primer, tu so izkušnje zelo dobre, je pa seveda odvisno vse od pristopa lokalnih oblasti in tudi od pristopa prebivalstva. Kajti večina prebivalstva te stvari kar ceni. Spomnim se, kar nekaj let, let nazaj, ne bom povedal koliko, sem bil pri nekem inštitutu blizu Curiha in tam so se med bloki sprehajale krave in tako naprej. No, in ko se je kaj takšnega pojavilo v, v Varšavi pri nas, so bili komentarji zelo negativni, kot da so se eh, stanovalci teh blokov sramovali tega, da se tam sprehajajo krave. No, to so bili verjetno priseljenci iz vasi, ki so hoteli pozabiti na te krave, ampak dobro, to je spet drug problem. No, in potem je še drugo, drugo vprašanje, zelene strehe. Tudi tu imamo primer v, v parlamentu imamo neko površino, ki ima takšne rastline, da nadomešča v podnebnem smislu 300 drevest, tako da takšne stvari so zelo koristne. No, še tole bi povedal. V soboto sem bil pri prijatelju, ki ima, ki pripravlja nekakšne namakalne naprave in tako in vidim tam neko neko konstrukcijo na balkonu in pravim, kaj je to. Ja, tu vidiš to na tej konstrukciji na balkonu, bo v posameznih teh eh, razdelkih zemlja in tu bo petršil, tu bo nekaj drugega, tu bo tam neka, neka zel taka ali drugačna in kako zdaj to poimenovati? Je tudi to, neka oblika eh, kmetovanja. Verjetno so najpomembnejša eh, stvar tu v takšnih primerih, predvsem zelišča. No, se upravičujem za tale odklon, eh, dajem vam nazaj besedo, ne bom vas omejeval, ampak treba je veriti, da moramo končati do 18.25. Hvala. Um, thank, you, uh, thank you very much for the, for the question. Najlepša hvala za vsa ta zastavljena vprašanja. Dejali ste, da se da sedaj prihaja do pridelave hrane v mestu posameznih delih. Seveda tukaj ne moremo govoriti o tem, da lahko s tem tudi nadomestimo in zagotovimo celotno hrano, ki je seveda potrebna za izpolnjevanje potreb v mestu. Tukaj ne bo prišlo do nobene konkurence med mestno in primestno oziroma podeželsko predelavo hrane. Pa še to, kar je predajal predstavnik komisije kmetijstvo v mestnih in primestnih kmetijstvih lahko premostita most med predelovalci in potrošniki. S tem lahko tudi pokažemo glavne dosežke kmetijstva. Mestni pridelave je tukaj veliko bolj viden in potrošniki vidijo, kako se pravzaprav prideluje hrana. Tako proizvodnja hrane ni več tako oddaljena ljudem. Na takšen način lahko recimo pomagamo tudi osebam z invalidnostjo in jih tudi vključimo v vsa ta prizadevanja. Se ne gre za vprašanje količine, ampak kakovosti, izbere. Ljudje so sedaj veliko bolj suvereni in neodvisni pri svojih prehranskih izbirah. Pa še dokaj je dejal gospod Hojsling, omenili ste vlogo novih prehranskih svetov v mestih. To je nova pobuda civilne družbe, nov izraz civilne družbe, ki se je pojavil šele pred kratkim in s temi sveti sedaj hočemo upoštevati tudi to, kar si želijo prebivalci mest in da vse tudi prenesli v samo politično domeno. Mislim, da to tudi treba upoštevati. Zlasti, kadar govorimo o tem, da bi povezali mestno, primestno in podeželsko kmetijstvo in te politike, nam lahko tukaj tudi pomagajo, kajti lahko grejo preko pridelave hrane in kmetijstva. Potem ste podali tudi primer tehničnih rešitev v mestih, recimo v visokih stavbah. Na nizozemskem recimo imamo ogromno eksperimentov, ki se ukvarjajo s tem izzivom. Kako pa lahko to prenesemo v sama mesta, no pri tem je treba tudi razmisliti o tem, kaj je lahko kmetijstvo. Tudi sama zakonodaja se mora spremeniti, kajti trenutna zakonodaja ne predvideva vloge kmetijstva v mestih. potem pa še španski poslanec, poslanka. Omenjala je evropsko urbano pobudo. S to pobudo lahko okrepimo vlogo kmetijstva v mestih. In da bi vse to tudi prenesli v samo podeželje, ampak imamo instrument lider, ki že predvideva določene instrumente. Ki se potem tudi lahko uporabijo na lokalni ravni, na takšen način bi lahko tudi odgovorili na določena vprašanja kmetijstva v mestnem in primestnem okolju. Nekaj minut mi je še ostalo in uh, bom zato samo dopolnila svojega kolega glede prvega vprašanja. Omenili ste problem, ki je povezan s tem, da pač meščani zvečer tako po delu se posveti vrtičkarju oziroma takšnim primestnim kmetijskim dejavnostim. In mislim, da se bo ta pojav, da bo ta pojav izginil v naslednjih letih. Je pa res, da je to res neverjetna izkušnja za meščane, za ljudi, ki sploh nimajo nobene povezave s podeželjem in doma, recimo v teh večernih uricah, dobijo to pomembno izkušnjo. Se pravi, gre tudi za neko izobraževalno vrednoto, s katero bi lahko tudi premustili nezaupanje naših potrošnikov. S temi izkušnjami, z delom v mestnem in primestnem kmetijstvu ljudje potem dojamajo, kako kompleksno je kmetijstvo in kako kompleksno je delo na kmetijskem gospodarstvu in s tem spoznanjem bodo verjetno tudi bolj cenili kmetijstvo in tudi razumeli, zakaj Evropska unija kmetijstvu namenja toliko denarja. Gospod Hojsling je tudi omenil koncept kmetijstva v stavbah, tudi to smo mi preiskovali in proučevali, ampak gradbena dela tega sedaj ne upoštevajo. Zato je treba tudi sodelovati z gradbenimi inženirji, tako da bodo te stavbe oblikovane na takšen način, da bodo omogočale pridelavo rastlin tudi v stavbah. Vse za določene stavbe. Živilski odpadki in zavržki. To je tudi povezano z eh, odpadki v gospodinstvih. Pri našem modeliranju smo tudi ugotovili, da prihaja do velikih izgub pridelkov pred in po pobiranju oziroma po žetvi. Tukaj se seveda tudi tesno pogovarjamo s kmeti upoštevati in treba je včasih tudi upoštevati, da določeni predelki niso dovolj kakovostni oziroma ne izpolnjujejo visokih kakovostnih standardov in to je tudi treba upoštevati. Pri našem delu. In vse te završke oziroma ostanke lahko tudi uporabimo v celotni proizvodni verigi, tudi v biogospodarstvu. Omenili ste še kontaminacijo s težkimi kovinami. Vse potem tudi odvisno od same lokacije, kjer se pridelujejo pridelki v mestih. kompost bi se lahko tudi bolj uporabljal oziroma organska gnojila, ampak samo v količinah, ki so ustrezne. Sedaj pa se uporabljajo v pretiranih količinah, se pravi. Mislim, da. bi morali tukaj še kaj postoriti, zlasti če bi si želeli, da se takšno gnojenje, takšne kmetijstvo bolj razširi v mestu. In to je možno. Slovenija je prej tudi omenila vrte v šolah in tukaj sodelujemo tudi z kolegi iz Ljubljane. In treba je povedati, da ta pobuda ima seveda številne prednosti. Ljudje hočejo prispevati k reševanju problemov. Sedaj pa nimamo dovolj podatkov, niti ne vemo, kaj, in, kaj se pridela na vrtih, oziroma kaj počnejo v svojem prostem času. In če bi lahko zbrali vse te podatke, bi nam to tudi koristilo. In seveda Slovenija ima na tem področju zelo dobre primere. Potem pa je tudi En kolega nas bo vprašal o SKP-ju in inštrumentih, ki so na voljo. To je tudi veliki ziv, dodatna plačila za sodelovanje s kmeti. To bi lahko predvideli in sedaj lahko bi dali več denarja za takšno sodelovanje. omenili pa ste tudi pozitivne učinke pri zagotavljanju javnih dobrin, tudi v okviru sodelovanja lahko to bolj prenesemo v samo mestno okolje, imamo lahko tudi razprave o skupni uporabi mestne in primestne krajine vem, morda bi lahko to tudi povezali z mestnim in primestnim kmetijstvom. Pa še odgovor, skoraj na zadnje vprašanje, ampak še SKP neupravičenost je povezana z vprašanjem, da kmetijstvo veliko krat poteka na javnih zemljiščih in tam je tudi treba izpolniti določene ne pogoje, ampak javna zemlišča niso upravičena za plačila iz drugega stebra. Sedaj pa bom odgovorila še na vprašanje predsednika. Strinjam se z vami, obstaja ogromno dokazov, da so se mesta razrasla v podeželje in da so izrinila kmete in da je seveda prav tukaj prišlo do najhujših izgub. imam pa nature-based solution, svoje tehnično ime za to, kar ste prej omenili. Kaj mislim s tem? Imamo ogromno strategij za produktivna območja in njihov cilj je, da se izpolnijo cilji boja proti podnebnim spremembam je pa seveda vse odvisno od same lokacije ali pridelava recimo hrane poteka blizu cest, kjer je ogromno kontaminacije, živinoreja, dobro, je še odprto vprašanje, ampak imamo zelo dobre primere v zvezi z čebelarstvom. Najlepša hvala za vsa vprašanja. Proszę Państwa, w tej dziękuję naszym. Tako, najlepša hvala vsem našim strokovnjakom. To je bilo zelo zanimivo. Mislim, da nam bo to služilo kot inspiracija za naše nadaljne razprave. Imeli smo dovolj časa, ni bilo treba omejevati razprave, kar je redkost, ampak imel sem eh, to, to srečo, da mi ni bilo treba omejevati razprave. Hvala političnemu oddelku B za koordinacijo, za pripravo te predstavice. Menim, da je to zelo smiselno, zelo eh, pravočasno zdaj. In mislim, da lahko sklenemo današnji zelo intenziven dan. Najlepša hvala še enkrat vsem, še posebej tistim, ki ste zdržali do samega konca. Vsem torej še enkrat hvala lepa, lep večer in uh, jutri me eh, žal ne bo, ker moram nastopiti na dveh konferencah doma, tako da bo kolega De Castro prevzel vodenje seje. Še enkrat hvala, hvala vsem, s tem zaključujemo zasedanje, hvala tudi tolmačem in eh, prijeten večer. Nasvidenje.